Good morning. Uh, we'll start the meeting now. Uh... Dobro jutro, bomo začeli s sestankom. Vsi jeziki so na voljo, razen hrvaščine. En član oziroma članica odbora, Agnes Jungeres, eh, danes sicer ni prisotna, ampak eh, ima danes rojstni dan če jo boste videli čez dan, ampak morda je ne bo, ker proslavlja. Torej, želela sem vas samo obvestiti, da skladno s pravilnikom prevod predlogov sprememb v hrvaščino ne bo več zagotovljen, samo toliko, da veste. Prav tako pa bi vas želela obvestiti tudi o tem, da imamo skupino obiskovalcev in sicer um, 14 novinarjev iz Združenega kraljestva, torej študentov novinarstva iz uh, Univerze v Licu, ki bodo obiskali naš odbor med glasovanjem. In gospa Koneva je povabila 21 obiskovalcev, ki bodo prisotni med 11 in 12.30 uro danes. Torej, imeli bomo obiskovalce, ki nas bodo poslušali, ne samo pred televizijskimi ekrani, ampak tudi med samim sestankom. Tretja točka dnevnega reda ali ima kdo kaj proti, sicer lahko zapisnik sprememo brez sprememb. Hvala lepa. E, četrta točka dnevnega reda, letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2013. In kar takoj dajem besedo poročevalcu gospodu Davidu Kasi iz Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V tem osnutku mnenja so bili nekateri pomembni faktori že vključeni torej, v to eh, prvo različico. Predpostavljam pa, da bomo še veliko več eh, dodali k temu poročilu, preden bomo to potrdili. Torej, eh, najprej pozdravljam eh, torej, eh, dejstvo, da je prišlo do eh, znižanja stopnje brezposelnosti. To sicer ni pozitivno za vse države članice, ampak trend gre v pravo smer. Strinjam se tudi s priporočilom ECB, da bi morali. Eh, več pozornosti eh, nameniti rasti prijazni fiskalni konsolidaciji za srednji rok. Prav tako sem seznanjam tudi s pozivi ECB eh, k stalnim izboljšavam institucionalnega okvira ekonomske in monetarne unije. Prav tako menim, da bi boljše usklajevanje teh reform lahko tudi omogočilo eh, hitrejše izpolnjevanje zaželjenih ciljev. Torej, toliko na kratko o mojem poročilu. Eh, hvala lepa za vašo pozornost in vnaprej se vam že zahvaljujem za predloge sprememb. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, Kasa. Sedaj pa dajem besedo. Javierju Lopezu. Uh, Gospoda Lopeza ni tu. Zato dajem besedo gospe Ulrike Trebesu z EKR. Tudi njeni. Ali koga še čakamo? Dobro, potem pa dajem besedo Alde skupini, gospa Harken. Hvala lepa, gospa predsedujoča, in hvala poročevalcu za njegovo mnenje. Žal eh, sem eh, imela pogovor med tem, ko je govoril, ampak sem ga prebrala in veselim se dela z gospodom Kase. Samo nekaj komentarjev imam glede poročila Evropske centralne banke. Moram reči, da ga nisem podrobno proučila, ampak eh, občutek imam, da eh, morda podoba, ki jo je predstavil gospod Kaza, je malce preveč eh, pozitivna. Seveda je pomembno, da imamo pozitivno podobo, ampak naprimer govori v prvi točki o znižanju uh, stopnje brezposelnosti eh, med letom 2010 in 2013, ampak če si pogledamo številke za 2012, vidimo, da je prišlo do zvišanja stopnje brezposelnosti. Zato bi morda veljalo malce bolj uravnotežiti mnenje glede tega. Prav tako si bom pogledala torej, eh, peti odstavek, kjer pozdravlja poziv ECB eh, e ki ga je Evropska centralna banka torej naslovila na države članice, da izvedejo potrebne reforme trga dela, zlasti prek večje prilagodljivosti. To je seveda mm, za pozdraviti, ampak mislim, da eh, to ni dovolj. Torej, eh, ne gre za to, da se s tem ne strinjam, ampak mislim, da imamo še druge potrebne reforme trge, trga dela, ki jih je treba sprejeti. Mislim, da je treba omeniti tudi brezposobnost mladih. In to je vse. Torej, imam še nekaj drugih točk, ampak eh, mislim, da je to zelo dobro mnenje in uložila eh, bom nekaj predlogov sprememb in prepričala sem, da bova zelo dobro sodelovala. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bom še enkrat poskuš, poskusila z gospod Rebesius eh, iz skupine EKR. Sedaj je tu prisotna. Um, Dobro jutro. Tudi jaz sem si ogledala ta osnutek mnenja in porodila so se mi nekatera vprašanja. Po eni strani bi želela, zakaj eh, so v prvem odstavku navezan, navedene številke 20,8 odstotka. Uh, na kakšen način bi naj ta številka ponazorila upad števila brezposelnih. Jaz nisem zvezi s tem našla ustreznih podatkov. Potem eh, zanima me tudi, kaj misli pripravljalec mnenja z konsolidacijo proračuna. To ni predvideno v območju evra. Nekatere točke se mi torej zdijo problematične in zato bo naša skupina uložila nekaj predlogov sprememb. Hvala. You, Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Jariku. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se kolegu za to poročilo. Ampak kot eh, predhodni govorniki, mislim, da to poročilo predstavlja tudi predvsej težav. Najprej mislim, da nihče ne more eh, ugotoviti, da je prišlo v Evropski uniji do, stopne, do znižanja stopne brezpanselnosti, ki je tu navedena. Ravno nasprotno se dogaja. Prav tako v tretji točki ko govorimo o vprašanju um, rasti prijazne fiskalne konsolidacije. Vsi vemo, da se danes uh, Evropska unija nahaja uh, v uh, stanju, torej če že česa deflacije in pa nižanja rasti in tudi krčenja trga dela. Na to v naslednji točki, eh, tu se nam pojasnjuje, da je pomembno, da Evropska centralna banka podpira eh, velike politične reforme, kateri, ki so bile sprejete v Evropski unije in ko eh, beremo, da gre tu za optimizacijo eh, trga dela, ki naj bi ustvarjala nova delovna mesta in tako dalje. Torej, vsi vemo, da so vse te besede, ki so tu uporabljene, besede, ki pomenijo neuspeh in zato ne vem, če lahko podpremo eh, takšno usmeritev brez njansiranja. Poleg tega pa mislim, da moramo eh, tudi se vprašati, zakaj Evropska centralna banka eh, monetarne reforme zahteva od eh, bank eh, s tem, da tega ne spremljajo ukrepi za oživitev eh, gospodarstva in pa socialne strate. Torej, to so vse vprašanja, ki si jih postavlja. Mislim, da je treba preveriti vse številke, kar pa se tiče priporočil, ki naj bi jih podprli, pa ne morem slediti tem priporočilom. Torej, zato bomo uložili eh, določeno število predlogov sprememb, ampak težko se bomo glede tega strinjali. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo Karimu Adeliju, zeleni. torej preden eh, prevzamete besedo tisti, ki bi se želeli oglasiti, bi dala besedo še Ageju iz EFDD. Torej ste tu, izvolite. Eh. Dobro dan, hvala, gospa predsednica. Nekaj točk smo si zabeležili, nekaj pripomp v zvezi s predlogom mnenja kolege Kaza. Glede prve točke lahko tudi verjamemo, da v makroekonomski oziroma makroskopski situaciji, v kateri se naredi nek splošni izračun oziroma predvidevanje tega, kako naj bi v se v zadnjih treh letih spreminjale stopnje brezposobnosti, želimo povdariti, da obstajajo vendarle specifični primeri, kot je naprimer moja država Italija, v kateri gre do tendence v povsem drugo smer. Zato menim, da ne moremo sprejeti tega, da govorimo o zniženju stopnje brezposelnosti oziroma da je treba ob tem jasno navesti tudi situacijo v posameznih državah članicah, v katerih eh, taka tendenca ni prisotna. Glede druge točke bi želela postaviti vprašanje pravzaprav. Prav sprašujem se, zakaj se govori o nominalni plači, pri čemer se kot referenčne države omenjajo tudi tiste, ki niso članice evrskega območja. E, zato bi bilo zelo zanimivo vedeti, kakšni so konkretni podatki za evrske države. Potem še eno vprašanje v zvezi s tretjo točko kako je možno zagnati rast in ustvariti možnosti za zaposlovanje ob vseh proračunskih omejitvah, ki so v bistvu zanka za vratom eh, malim eh, podjetnikom, torej tistim, ki ustvarjajo realno gospodarstvo. Po mojem mnenju je nemogoče upoštevati pri tem tudi določene davčne omejitve, ki so v bistvu kastracijske omejitve, saj dejansko onemogočajo kakršenkoli razvoj. Kako se lahko to poveže z voljo po ponovni oživitvi gospodarstva? Potem naprej, naslednja točka in eh, predlog Evropske centralne banke glede eh, reforme na trgu in ustvarjanja novih možnosti. Eh, želela bi povedati, da je edini način, ki lahko omogoči ustvarjanje novih delovnih mest ter zagon gospodarstva, bistveno zmanjšanje in usklajevanje davčnih politik da je to um, vnos denarja v realno ekonomijo uh, v nasprotju z ogromnimi tokovi denarja, torej kar gre v korak z, z velikimi tokovi denarja, ki morajo biti um, izplačeni bankam, ampak samo v primeru, če se ta sredstva bankam namenijo za to, da jih potem investirajo v podjetništvo. Če je pa to namenjeno samo za špekulacije, se mi zdi to neučinkovit ukrep. Potem še nekaj v zvezi s sedmo, sedmo točko. Te raziskave o evropskem sistemu v zvezi s premoženjem, potrošnjo in tako naprej. Ja, v redu, morda je to pomembno. Mogoče bi bilo potrebno ugotoviti, da premoženja in potrošnje v bistvu sploh več ni, še zlasti v moji državi, v kateri smo v situaciji popolne deflacije in v kateri se je potrošnja blazno znižala in premoženje je prva stvar, ki so jo eh, naši državljani prisiljeni prodajati, zato da sploh lahko preživijo. Hvala. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo Šonu Simonu. Hvala lepa. Torej, zlasti glede petega odstavka, pete točke, ne potrebujemo več prožnosti. Prožnost na trgu dela ni problem. Del trga dela, kjer imamo največjo prožnost, je prav tisti del trga dela, kjer je najmanj dela. Vsa prožnost je skoncentrirana uh, Eh, med eh, mladimi, eh, ženskami, ljudmi, ki imajo najmanj kvalifikacij, ki delajo prek agencij, ki delajo za polovičen delovni čas in tako dalje. To pomeni, da tam, kjer imamo največ prožnosti, tam je najbolj kronična brezposelnost. In to pomeni, da ne gre za to, da potrebujemo več prožnosti temveč da prožnost, ki je odkrito rečeno v veliki meri izkoriščanje, ni primeren odgovor za brezposelnost. Kaj pot, kar potrebujemo je kakovost, veščine, naložbe, delovna mesta in dejansko gre za težave, ki so povezane s Eh, povpraševanjem na trgu dela v gospodarstvu in to je povezano z ukrepi varčevanja. Torej prosim, da vsi tisti, ki eh, nam je to res pri srcu, da se resnično vprašamo, kaj to dejansko pomeni, ali bomo polagali pozornost dejstvu, da ti ukrepi, če tudi zapeljivi, ne delujejo. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Dominiku Martinu. Merci, euh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Se bom takoj odzval uh, na uh, rečeno in zahvaljujem se za uh, torej, um, to poročilo. Glede pete točke in predhodnega govornika, ki govori o tem, da prožnost vodi v brezposelnost. Ne vem sicer o kateri državi govori, ampak v Franciji eh, je situacija eh, takšna, da eh, podjetja, ki imajo 10 do 50 Eh, zaposlenih eh, zelo oklevajo pri zaposlovanju za nedoločen čas in se poslužujejo ravno teh eh, pogodb za določen čas. Torej v Franciji bi gotovo potrebovali več prožnosti. Tudi nas preseneča znižanje stopne brezposelnosti iz 20 na 12 odstotkov, tudi nam se zdi to neverjetno, vsaj za Francijo to prav gotovo ne velja ampak morda je to tudi znak, da to znižanje stopne brezpaselnosti eh, je tudi mm, takšna, kakršna je, zato ker, eh, so, ker je delo drugače opredeljeno, torej da gre za eh, pogodbe za določen čas. Eh, tudi nas prav tako preseneča, da so tu vključene države, ki niso v euroobmočju. Nas bi eh, zlasti zanimalo, kaj se dogaja na področju eh, območja evra. To pomeni, da, kaj to pomeni? To pomeni, da če imamo evro, smo izpostavljeni revščini in pa brezposelnosti in obratno. Glede tretje točke. Tu ugotavljamo, da eh, cilj za 2020 in vrčevalni ukrepi eh, so peljali v eh, brezposelnost. Torej, komisar tu pravi, da ta uh, proračunski pakt, se pravi vrčevalni ukrepi, bodo ustvarili delovna mesta. Torej, deset let že ugotavljamo, da je rezultat ravno nasproten. Četrta, četrta točka. Uh, Eh, tu eh, poroča več govori o tem, da je seznanjen s pozivi ECB e k stalnim izboljšavam institucionalnega okvira. Torej, to pomeni izguba suverenosti za države članice in seveda se ne strinjamo s tem stalnim prenosom suverenosti z držav članic na Brusel. Šesta točka. S tem se strinjamo in glede sedme točke se še sprašujemo. Hvala lepa za vašo pozornost ευχαριστώ κυρία πρόεδρε ε, όσον αφορά την παράγραφη Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, v prvem odstavku, ko govorimo o znižanju stopne brezposelnosti, mislim, da e, to niso realne številke. Realne številke kažejo na to, da se stopna brezposelnosti e, viša in zlasti po vseh eh, davčnih eh, obremenitvah, ki so eh, bile naložene zlasti državam, naprimer kot je Grčija, to pomeni, da smo izgubili delovna mesta. Gre zlasti sedaj za to, da rešujemo že obstoječa delovna mesta in da ustvarimo nova. V petem odstavku, ko govorimo o prožnosti, tu moramo biti previdni, moramo se izogniti nesporazumom. Eh, in v povezavi s tem, eh, s tem pojmom izkoriščanja. Torej, če znižamo eh, plače, zvišamo število delovnih ur in tako dalje, to je izkoriščanje. Na to, kar se tiče zvišanja porabe zunaj evro območja, kaj to pomeni? To bo pomeni zopet podobno situacijo za delavce in za Eh, bremo, breme. Gospod Vales, hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej najprej za francosko vprašanje. Eh, tu ugotavljamo, da imamo lahko zelo drugačno analizo. Eh, torej Francija je edina država, ki ima več kot 165 tisoč ljudi. Torej, ljudi, ki se pojavijo na trgu dela vsako leto in eh, mi potrebujemo eh, naložbe eh, v ustvarjanje delovnih mest, zato ker danes so tudi ta delovna mesta delovna mesta, ki so ustvarjena na podlagi pogodb, ki tudi vodijo v brezposelnost. Eh, imamo tudi resno vprašanje v zvezi z tem znižanjem stopne brezposelnosti. Torej, tu moramo biti previdni glede teh statističnih podatkov, kajti če pridemo do znižanja stopne brezposelnosti na način, da ustvarjamo delovna mesta za določen čas, delovna mesta, ki so negotova in eh, če gre tu samo za prerasporeditev brezposelnosti, potem eh, seveda lahko govorimo o znižanju stopne brezposelnosti, ampak v resnici gre samo za to, da, se, eh, da imamo vedno več eh, nizkokakovostnega dela. In sedaj še nekaj besed o tem poročilu. ECB ima danes naslednjo težavo. Torej, uporablja jezik, ki ga poznamo, se pravi, potrebujemo strukturne liberalne reforme na trgu dela, kajti to vodi v rast in tako dalje. In tako dalje. Ampak eh, saj ECB nima druge izbire, kot da uporablja ta jezik, če tudi že sama ne verjame več v to. In ko gospod, eh, dragi, eh, pravi, da imamo težavo, kajti če nimamo eh, aktivne proračunske politike v državah članicah, torej moja likvidnost, torej jaz kot ECB, eh, ki tiska denar, ne najde um, odjemalcev, potem to ničemor ne služi in zato potrebujemo aktivno proračunsko politiko. Ampak to seveda pomeni, da se moramo vprašati, kakšna je makroekonomska politika eh, in to je povezano tudi z nacionalnimi aktivnimi proračunskimi politikami. In nobenega od teh elementov danes ne najdemo v tem poročilu in to je resničen problem. In ne nazadnje si moramo uh, postaviti tudi vprašanje povezave med političnimi uh, odločitvami in ECB-em. Vemo, da sedaj to ni primerno vprašanje, ampak enkrat si ga bomo morali postaviti. Thank you, <clears throat> Madame Ribeiro. Hvala, gospod Ribeiro.

Ta analiza se mi zdi preveč pozitivno naravnana in eh, ne najbolj prilagojena splošnemu občutju evropskih državljanov. Če govorimo na splošno, še zlasti na portugalskem, smo se znašli v začaranem krogu glede vrste delovnih mest, ki so na voljo in dela, ki se ponuja in zato mislim, da moramo biti nekoliko previdni ob tem poročilu. Splošno, na splošno vemo, da gre predvsem za nestalne oblike dela, za mm, kratkotrajne pogodbe, staže in podobno. In v tem poročilu pa imamo občutka, da gre na splošno za neke pozitivne tendence na področju zaposlovanja in zato je treba povdariti, da je treba predvsem ustvariti pogoje za enakopravno delo. In kljub temu, da so pokazatelji na splošno pogledano morda res pozitivni, pa eh, je še vedno res, da je v nekaterih državah članicah, še zlasti v moji, na portugalskem, situacija povsem različna, eh, kritična in da so oblike dela predvsem nestalne narave. In zato mislim, da bi bilo treba poudariti, da bi morali prizadevanje eh, uliti v to, da bi države članice dejansko imele možnost za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. Hvala. Thank you. Is there... Hvala. Želi komisija kaj dodati k samo skupaj? Ne. Tukaj ni nikogar iz komisije. You... Gospod Kasa, ali želite vi kaj dodati k razpravi? Izvolite. Ah, eh, Hvala lepa. Kot sem povedal že na začetku, imamo poročila, o katerih lahko podamo samo nekako omejeno mnenje. Ne moremo povedati vsega, kar smo želeli povedati. Ampak kot sem že povedal, pripraviti, moramo kar se da uravnoteženo poročilo. Strinjam se z večino kolegov. Ko govorimo o ustvarjanju delovnih mest, moramo biti previdni. Če omenjamo prekarna delovna mesta, moramo biti tukaj previdni. ECB ne omenja takšnih eh, delovnih mest in tudi ne omenja delovnih mest z eh, omejenim delovnim časom. Sedeloval bom za kolegi iz drugih delovnih skupin, skušal bom pripraviti kar se da uravnoteženo mnenje, tako da, to, da bo to mnenje lahko zajemalo kar najširša stališča. 6. novembra bomo obravnavali predloge sprememb. V Ekonu bo poročilo obravnavano 8. decembra in potem bo poročilo obravnavano na plenarnem zasedanju februarja naslednje leto. Sedaj pa naslednji osnutek mnenja o Evropski investicijski banki, gre za letno poročilo za leto 2013. Besedo že drugič dajem gospodu Davidu Kasi. Izvolite. Hvala lepa. Tudi pri tem poročilu velja tisto, kar sem povedal o mejitvi števila znakov pri poročilu o ECB, tako da sem spet skušal najti neko uravnoteženo mnenje poročilo pozdravljam, da je investicijska banka mm, veliko porabila za spodbujanje predobino znanja in spretnosti in zaposlitvenih možnosti za mlade. Um, če investiramo v mlade, to prispeva k soočanju z področjem uh, izzivi na področju zaposlovanja. Pozdravljam 9,1 milijarda evra, ki jo je EIB porabila za to področje če želimo ostati konkurenči, moramo kar najbolj podpirati tudi inovacije, vendar pa je to lahko. To lahko predstavlja tudi ločeno tveganje za podjetnike, ki se ukvarjajo z inovacijami. Zato moramo imeti sredstva za investicije tudi v majhna in srednja velika podjetja, ki se ukvarjajo z bolj tveganim poslovanjem. EIB je povečala financiranje SME-ev za 50 odstotkov v primerjavi z letom 2012 in glede na pomembnost njihove vloge pri stvarjanju delovnih mest bi to moralo stati tako. Um, kar se tiče ocenjevanja projektov, Uh, mora EIB posvetiti veliko pozornosti kriterijem iz prvega stebra, uh, Um, in tudi, ko gre za zaposlovanje, je to pravzaprav prava pot do trajnostne Evrope. Kar se tiče zaposlovanja mladih, bi želel pohvaliti pobudo EIB za spletnost in zaposlitvene možnosti za mlade. To lahko mladim ponudi možnost trajne zaposlitve. Hvala lepa za vašo pozornost in veselim se prispevkov kolegov in njihovih predlogov sprememb. Hvala. Ali je morda tukaj gospod Lopes iz skupine SD? Ne. Ulrike Trebesija iz skupine IKR.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 kar se tiče finančne podpore manjhim in srednjim velikim podjetjem in programom, ki so namenjeni predvsem za poslovanje mladih. Pozdravljam tudi to, da poročevalec povdarja pomembnost mikrofinanciranja eh, kot način boja proti socialni izključenosti. No, najbolj pa tem, pri tem poročilu cenim podatek, da je EIB začela upoštevati posamezne potrebe oziroma potrebe posameznih držav članic. Tako piše tukaj na četrti strani. Tukaj so omenjene specifične rešitve za Grčijo, za Cipr in druge države. Mislim, da je ta trend zelo pozitiven. Saj upošteva posamezne države članice in njihove specifične situacije, ko gre za oblikovanje finančnih orodij tudi pobuda investicij za mlade, to je zelo pomembna pobuda. To točko pozdravljam. Samo eno pripombo bi imel, ko sem skupaj, to smo že večkrat odarili v Evropskem parlamentu, tudi pri predstavitvah in sicer gre za mobilnost. Pogosto se to trenutno dojema kot nekaj negativnega, govorimo o begu možganov iz nekaterih držav, zlasti tistih, ki eh, so v recesiji. Potem uh, eh, želel bi omeniti tudi uh, povečanje sofinanciranja nacionalnih projektov za energetsko učinkovitost. Dobro bi bilo, če bi ti projekti vključevali tudi tradicionalne vire energije. Prizadevati se moramo za krepitev energetske učinkovitosti tudi ko gre za tradicionalne vire energije. No, uložili eh, bomo pa tudi nekaj predlogov sprememb. Ja, vielen Dank, uh, Frau Vorsitzende. Gospa Steinbruck. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To poročilo ni tako slabo kot tisto prejšnje. Dobro se nam zdi, da se poročilo sredotoča na majhna in srednje velika podjetja. Od vse skupaj moramo zastaviti še širše. Ne samo, da omejimo te ukrepe na majhna in srednje velika podjetja. Dobro se nam zdi tudi um, program za investicije v mlade in za spodbujanje njihovih veščin in spretnosti. Potrebujemo produktivne investicije v izobraževanje, v inovacije in v obnovljive vire energije in vse to bomo zapisali v naših predlogih sprememb. Hvala. Hvala. Pa Harkin. Hvala, gospa predsedujoča. Na kratko. Pri tem mnenju se v glavnem lahko strinjam z bolj pozitivnim tonom gospoda Kaze. Mislim, da je pripravil dobro mnenje. Samo na kratko, dve ali tri točke. 18. Um, točka 8 je pomembna, se spominja na zavezo podpredsednika Jurka Katajnena, da bo povečal potencial EBI v povezavi z infrastrukturo in z zaposlovanjem mladih. Potem tudi, ko gre za mikrofinanciranje, eh, tukaj treba povdariti pomen tega sklada pri boju proti socialnemu izključevanju. Dejansko je v letu 2014 tukaj prišlo do šestih transakcij in to je dobro, kajti zelo težko je bilo doseči napredek pri uh, Eh, tem evropskem mikrofinančnem inštrumentu. Prav tako pozdravljamo prilagojen pristop za države članice, ogledati se treba specifične potrebe držav članic. Um, in dobro je, da se poročilo osredotoča tudi na tista podjetja, ki imajo mm, med 250 eh, do 3000 zaposlenih, torej srednja podjetja, kaj ti ni dovolj, da se osredotočamo samo na MSP, ampak se moramo, moramo spodbujati tudi takšna podjetja. Hvala lepa, je tu kakšen predstavnik GUE? Ne kar ima deli v imenu zelenih. Ne, tudi kolegica še vedno ni tukaj. FDD Laura Agija. Grazie, grazie presidente. Hvala. No, čeprav ne moramo zanikati, da je prispevek, ki ga lahko dobi gospodarstvo se strani Evropske investicijske banke lahko pozitiven. Bi želeli poudariti, da se nam to zdi danes predvsem zelo neučinkovito. Ta inštrument je bil namreč aktiviran v trenutku, ko je bila kriza že na precej visoki ravni, torej ko je bila škoda, ki jo je kriza povzročila, že očitna in zato postaviti zavoro in um, vzpostaviti sisteme za um, prestrukturiranje škode zaradi krize je bilo zelo težko. In če želimo uh, pri iskanju učinkovitega inštrumenta, bi želeli poudariti tudi to, da je bil ta inštrument uh, aktiviran na neprimeren način torej pet let po nastanku krize. In eh, zaradi tega rezultati še dan danes niso prav jasni. Pa še nekaj bi želeli povedati. Dejansko je res uh, pomembno vlagati v mlade in EIB bi to lahko naredila samo, uh, če ne bi tako zelo ustrajala na ohranjanju bonitetne ocene, ohranjanju treh ajev, ampak dejansko na priložnostih, ki naj bi jih ponudili mladim. To pravim zato, ker želim poudariti, ker um, včasih morda ni tako pomembno ohranjati storitvenih standardov na tako visoki ravni, kot je pomembno nuditi primirne inštrumente za zagon zaposlovanja za mlade in vlaganje v mlade. Pa še nekaj, želela bi poudariti še en podatek, ki je zelo tipično italijanski. Namreč zelo pogosto so tisti, ki so imeli koristi od takšnih ulaganj, predvsem velike energetske in infrastrukturne eh, multinacionalke in to v višini 35 odstotkov, eh, medtem ko je bilo samo 10 odstotkov namenjenih industriji, raziskavam in razvoju. Tako da lahko izračunamo, da so mala in srednja podjetja, torej tista, ki bi morala imeti največ koristi od uh, teh ulaganj, glede na to, da na njih sloni gospodarstvo v Italiji, od tega ni imelo velikih koristi. In zato bi že uh, nameravamo uložiti predloge sprememb v zvezi s temi točkami. Hvala. Hvala, gospod Tomas Mann. Yes. Hvala lepa. Juta Steinbrück je v imenu socialistov rekla, da ni dovolj, da se osredotočamo samo na MSP-je. Ampak jaz se s tem ne strinjam. Dobro je, da imamo sedaj tudi za majhne in velika podjetja ustrezne ukrepe. Ta podjetja so tista, ki ponujajo največ mest za zaposlovanje, za izobraževanje in zato moramo začeti pri njih. Poskrbiti moramo za učinkovite ukrepe. Dobro je, da smo se osredotočili na njih. Nekateri predhodni govorniki so pravilno opozorili na to, da imamo sedaj prilagoditev pristopov za posamezne države članice. Prav tako tukaj obstajajo velike razlike. To, kar so v nekaterih državah članicah srednja podjetja, so druge mala in obratno. Uh, Um, dobro je, da smo sedaj dobili pristop za posamezno državo članice, za posamezne potrebe in za posamezno velikosti podjetja. Pozdravljam, da je Evropska investicijska banka tukaj ukrepala. Gre za poročilo za leto 2013 in ne 2014. Dobro je, da so bila za 50 odstotkov povečana sredstva za MSP, kot je pravilno pozoril poročevalec. Druga pripomba. Vprašanje mobilnosti. Vem, da ima to dve plati. Nekateri menijo, da je treba več denarja uložiti v to, da so ljudje lahko mobilni. Ampak mobilnost je lahko tudi priložnost za to, da lahko spodbudimo nekatera področja, ki jih ne bi mogli spodbuditi brez teh sredstev. Eh, moramo gledati na mobilnost kot na nekaj eh, pozitivnega. Mm, ne želimo nekakšnega nomadskega sistema, ampak želimo mladim zagotoviti možnost, da se razvijajo eh, v svojih državah in v drugih državah Evropske unije. Potem še zadnja pripomba. Pozdravljam tudi vse tiste, ki so pohvalili projekt za, mih, za mikrofinanciranje. To do sedaj spoh ni bilo znano. Uh, um, in tudi ni znani mikrofinančni instrument progres. Ampak to spoh ni znano, koliko smo že s tem instrumentom dosegli. Komisija je že pred časom povedala, da želimo spodbujati tudi tiste projekte, kjer ni čisto jasno, kakšen bo izid. Tudi tvegane projekte moramo spodbuditi, kajti tudi pri njih lahko dobimo zelo dobre rezultate. Ne gre za lahko miselno trošanje denarja, ampak gre za to, da moramo tudi bolj eksperimentalnim področjem dati priložnost, to je pravilno, takšno rezervo si pač moramo. Um, tukaj dati na stran. Uh, poročilo je nasušno dobro, vložil bom nekaj predlogov sprememb, eh, ampak v glavnem lahko poročilo podpremo, enako je bila za odbor Ekon. Želimo poročati o tem, koliko smiselnih dejavnosti je do sedaj uh, začela že izvajati Evropska investicijska banka. Hvala, gospod Dominik Martin. Merci, Hvala, gospa predsedujoča. No, vse to so kolegi že povedali. To pomeni, čeprav so učinki EIB-ja nekoliko obrobu in rezultati eh, bolj zmirni, vas bom verjetno presenetil s tem, ko bom rekel, da se mi zdijo predlogi gospoda Kaze odlični. No, mogoče pretiravam, no, dobri so, sprejemljivi so. In to so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 čestitam poročevalcu. Želela bi izpostaviti eno točko, namreč tisto, ki gre za posojila univerzitetnim študentom. Tukaj smo večkrat povedali, da je Evropa zaradi krize postala bolj revna in to otežuje tudi mobilnost. Pogosto govorimo o tem, da trg dela pričakuje, da bodo mladi ljudje dobro izobraženi. Ni dovolj, da imaš izobrazbo inženirja, ampak moraš biti zelo dober inženir, zato da dobiš delovno mesto. To postavlja probleme za tiste družine, ki so revnejše in ne morejo financirati mobilnosti študentov takšnim družinam bi morali pomagati tudi za študentskimi posojili, vendar pa ta naj bodo takšna, eh, da bodo mladi lahko ehm, zaupali tem posojilom in da bodo lahko vedeli, da jih bodo lahko v prihodnosti tudi odplačali. Στην παράγραφο 1, ο συντάκτης εκφράζει την ικανοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Hvala lepa. Poročevalec pravi, da je zadovoljen, ker je EIB uložila toliko milijonov evrov v spodbujanje izobraževanja in možnosti za zaposlovanje za mlade. Vendar pa, kakšni so rezultati teh politik financiranja, ko pomislimo na razpoložljiva sredstva in izdatke? Koliko je to prispevalo k zmanjševanju brezposelnosti. Kaj nam služijo eh, kvalificirani brezposelnosti v primerjavi z navadnimi brezposelnimi, ki pač iščejo delo? mi potrebujemo finančno politiko, ki bo dejansko pripomogla k zmanjševanju brezposelnosti. Naša podjetja potrebujejo vire financiranja, zato da bodo lahko zaposlovala mlade in zato, da ne bomo več imeli tega notranjega preseljevanja, da ne bodo mladi iskali dela v drugih državah in to pogosto poteka v smeri iz juga proti severu. Hvala. You, uh, Hvala. Želi komisija kaj dodati k samo skupaj? Ne? Časovnica je naslednja. Rok za vložitev predlogov spremem 10. november. 21. 22. januarja sprejem v odboru in eh, obravnava na plenarnem zasedanju marca 2015. Sedaj pa glasovanje. Upam, da imate seboj vaše glasovalne kartice. Okay. Uh, you are all ready. We'll vote on the. Uh, Glasovali bomo o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za primer Rauma z Finske. Glasujemo elektronsko. Kdo je za? Kdo je proti? Yeah. Uh, en ELS je bil preveč, ampak sedaj je v redu. Had, um, uh, we, we, yes, it. we'll to, um, uh, the... Hvala lepa, sedaj pa strateški okvir Evropske unije za varnost in zdravje pri delu. Najprej imamo eno glasovanje po delih. To je zahtevala ELS, zahtevo podpira ALDE. In pa imamo še zahtevo po glasovanju po delih strani skupine ALDE. Gre za omembo poročila o azbestu. Ta zahteva je prišla prepozno, ampak ker jo podpira tudi druga politična skupina, bomo glasovali tudi o tej. Se pravi, celotno besedilo brez omembe poročila o azbestu in brez besed o zavezujočih evropskih standardi glede delovnega časa. No, se pravi, za, v prvem primeru gre za izvorno glasovanje po delih, kot ga je predlagala EPP in pa v drugem, drugi zahtevi imamo še omembo azbesta. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del o azbestu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da moramo to preveriti elektronsko. EPP is one too many if you draw back. ELS ima enega preveč. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In še tretji del. Drugi del. As well as to develop binding work and working time. Kdo je za? Proti? Vzdržani? mislim, da moramo to preveriti elektronsko. The vote is closed. Kone glasovanja. Zavrnjeno. Končno glasovanje o osnutku ustnega vprašanja. Glasovali bomo elektronsko. The vote is closed. Kone glasovanja sprejeto. Sedaj pa osma točka. Glasujemo o kompromisnem besedilu ustnega vprašanja. Gre za izvajanje direktive o enakosti imamo ločeno glasovanje, prvi del besedila uh, do konca četrte točke. Kdo je za? Proti? No, je sprejeto. Drugi del. Gre za peto točko besedila. ukrepe proti diskriminaciji. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Konec glasovanja. Sprejeto, sedaj pa še končno glasovanje o osnutku ustnega vprašanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Item 9. Mm. Hmm.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 Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Dobro bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe 7. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti? Ustržani? Zavrnjeno. Kompromis C. Za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, bomo to preverili. Oh, The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 4, predlog smembe 12, za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje. Konec glasovanja. ILS ima enega člana preveč. Prosim, da ga odstranite. Sedaj pa rezultat sprejeto z 42 glasovi za. No, this is first one. Oh. Are you gonna? This is. We have. We have another one. Yeah. Uh, Ustno vprašanje komisiji, kompromis A. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog šnjem B6. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Predvzhodim besedam za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predvzhodim do 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predvzhodim do 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlož mi B10 za, proti, vzdrž, uh, vzdržani in zavrneno. Bomo to preverili elektronsko, gre za tretji odstavek, predlog smo in B10. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis C. Za proti? Sprejeto. In pa še končno glasovanje. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da bomo morali to preveriti elektronsko. Konec glasovanja. en član preveč pri Evropski ljudski stranki. Prav, sprejeto. No <laughs> uh, Now we vote on the resolution, uh, employment and social aspects of the e Sedaj pa glasujemo o resoluciji za poslitveni in socialni vidiki strategije Evropa 2020. Um, gre za kompromis F, za proti vzdržani sprejeto. Kompromis F, za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 54 po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. No, bomo preverili tretji del elektronsko. ELS še vedno eden preveč. No, konec glasovanja, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog so namembe 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za proti, vzdržani. Mislim, da moramo to preveriti elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani. Sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. Z ustnim predlogom spremembe sprašuje gospa Harkin, da. We don't have to take it. No, it's fine. It's okay. Compromise I. Kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 71, glasovanje po delih. first part those in favor. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno je. The second Drugi del postane brezpredmeten, tako da glasujemo o predlogu spremembe 72. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 74 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 75 za? Proti? vzdržani. Zavrneno. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa kompromis J za. O, prstite, predtem moramo glasovati o predlogu spremembe 73 Jean Lambert. To je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa o kompromisu je. Kdo je za?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 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 80 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis K za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlošamo imbe 86 za, proti, vzdržani sprejeto. Fem 7 za, proti, vzdržani sprejeto. 87 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis L za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, kompromis M za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 96 za, proti, vzdržani sprejeto. 97 za, proti, vzdržani sprejeto. 9, uh, 98 za, proti, vzdržani sprejeto, 99 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 100 za, proti, vzdržani sprejeto, skupaj z ustnim predlogom spremembe 6 milijard kompromis N za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis O, za, proti, vzdržani, sprejeto. To je najst. Nice za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani, sprejeto. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. bomo preverili 111. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 112. Prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Deseti odstavek. 113 in 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. 115 za oziroma uh, predlog 115 je brezpredmeten. 118 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Q. Kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto petindvajset za, proti, vzdržani. Bomo preverili, ni bilo jasno konec glasovanja. Sprejeto. 126 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 127 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis R za, proti, vzdržanje. Vzdržani, sprejeto. Sto dvajintrideset za proti. Vzdržani, zavrnjeno. Sto triintrideset za proti. Vzdržani, zavrnjeno. bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 134 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis S za, proti, vzdržani, sprejeto. 141 z usnim predlogom spremembe za proti vzdržani zavrnjeno. Originalno besedilo za proti vzdržani zavrnjeno. 142 za proti vzdržani sprejeto 144 za proti vzdržani sprejeto 145 za proti vzdržani sprejeto 145 za proti vzdržani sprejeto. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 146, konec glasovanja, zavrnjeno. 148, kdo je za, proti. To se vzdrži. Sprejeto. Sto devetinštirideset. Kdo je za? Aha, se pravi, to je povezan predlog spremembe. Sto devetinštirideset, torej. Kdo je za? Torej, sto devetinštirideset. Kdo je za? Kdo je proti? zavrnjeno. sto devetinštirideset bomo še elektronsko preverili. konec glasovanja. sprejeto. sto sedeminštirideset kdo je za? proti? To se vzdrži zavrnjeno. 150 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo še elektronsko preverili 150. Začetek glasovanja, konec glasovanja, zavrnjeno. 151, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo to še elektronsko preverili. A, se upravičujem, nisem videla dveh oseb pred mano. Torej, je sprejeto. Hvala. Na to kompromis te, kdo je za? proti vzdržani sprejeto. 155 za proti vzdržani sprejeto. 156 za proti vzdržani sprejeto. 157 za proti vzdržani zavrnjeno kompromis U, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto dvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto triinšestdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto štiriinšestdeset za, proti proti, vzdržani, sprejeto. 165 za, proti, vzdržani, sprejeto. 166 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejeto šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Predlog spremembe šest. Konec glasovanja. 26 za. Torej je sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe je 8, za. Torej, predlog spremembe 8. Bomo najprej glasovali o amantmaju 8. Kdo je za? Kdo je proti, kdo se vzdrži? Sprejeto. Ali ste želeli preveriti elektronsko amandma 7? Ja? Dobro, bomo še elektronsko preverili. Torej, negativen rezultat za vrnitev amandmaja 7. Konec glasovanja. Ja, torej, dva za, Vi in gospod zraven vas. Dobro. Kompromis B, kdo je za, kdo je proti. Sprejeto. Predlog spremembe 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis A, kdo je za. To je proti, vzdržani, sprejeto. Amendment 18, predlog spremembe 18 za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Predlog spremembe 12 za proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 20, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 21, za, proti, vzdržani. Ne vem, če sem pravilno razumev enaindvajset eh, moj amandma je bil jezikovne narave dopolnil sem besedilo glasujemo o predlogu spremembe enaindvajset zdaj ja ampak rad bi pojasnil torej na dobro se opravičujem glasovali boste se opravičujem se opravičujem verjetno imate star seznam dobro se pravi glasujemo sedaj o predlogu spremembe enaindvajset kdo je za proti zavrnjeno torej predlog spremembe enaindvajset je zavrnjen dvaindvajset prvi del kdo je za proti kdo se vzdrži sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Lahko to še elektronsko preverimo. Dobro, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava D. Predlog spremembe 23. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sprejme 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to FEM 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. FEM 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 32 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite to spre, še spreveriti elektronsko? 35, izvolite. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja? Zavrnjeno. 36. Eh, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis E? Za? Proti? vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani sprejeto. FEM 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 39. Aha, ne, to je brezpredmetno. 42 torej. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. Predlog sprejme 42. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 43 za, proti vzdržani sprejeto 44 za proti vzdržani zavrnjeno 45 bomo preverili elektronsko 44 izvolite začetek glasovanja konec glasovanja zavrnjeno predlog spremembe 45 za proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili 45. Začetek, konec glasovanja. Sprejeto. Mm. Mm. So we go to Uh, dobro se bomo vrnili sedaj na stran tri predlog spremembe sedemdeset Torej, na našem seznamu je to na strani 3, predlog spremembe je 70. Has it fallen? Has it fallen? It's nice and full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 se vračamo na glasovalni seznam, samo še zadnjo, zadnje glasovanje glede tega predloga resolucije. Moramo izvesti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo še elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? Hvala. 39 za, 5 proti. To je končni rezultat. Hmm. Okay, are you ready? Dobro, ste pripravljeni na naslednjo točko dnevnega reda. To je zavarovalna schema za primer brezposelnosti za euroobmočje, stroški ne Evrope. To je študija in dajem besedo gospodu Josefu Danu, ki je direktor Evropske enote za dodano vrednost in pa eh, službe za raziskave. Vi boste podali uvodne besede. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Res je, da predstavljam torej, eh, službo za raziskave Evropskega parlamenta in direktorat eh, za oceno učinka eh, dodane vrednosti, ki predstavlja nova orodja za nadzor. Danes imamo tu poročilo, ki izhaja iz eh, poročila iz leta 1988, gospoda Džekinja, in eh, to smo sedaj uh, dopolnili še z um, oceno stroškov v Evropi uh, in menimo, da bo to lahko predstavilo tudi uh, skoraj 3 bilijone evrov uh, dodatnega um, napora za Evropsko unijo, kar um, je zelo pomembno za vprašanje zavarovalne scheme za primer brezposelnosti. Torej, mi ne podajamo priporočil, ampak eh, predstavljamo možne opcije, možna orodja. Torej, študijo smo pripravili februarja 2014, eh, imeli smo takrat tudi kratko razpravo in od takrat je pomembnost tega vprašanja samo še narasla tako na gospodarski ravni, pa tudi na ravni političnih razprav. V našem poročilu imamo dve prilogi. Enega je eh, pripravil SEPS, drugi pa eh, Centr za evropsko gospodarske raziskave v Minhnu. In eh, vsak od teh strokovnjakov bo govoril sedem minut, predlagam, da jim prisluhnete. Kar se nas eh, tiče, eh, smo se navezovali tudi na izkušnjo v Združenih državah, eh, kar je zanimivo zato, ker imajo tam zavarovalno schemo za primer brezposelnosti in navezujemo se tudi na poročila, ki so jih izdale pristojne službe kongresa. Vemo, da je odbor večkrat glasoval v zvezi z socialnim stebrom in eh, to je iz tega vidika tudi pomemben doprinos. Torej, hvala, da ste omogočili predstavo, eh, predstavitev, ki jo ga bosta podala eh, eksperta. Hvala lepa. Torej, prihajam iz SEPSA hvala da ste nas eh, povabili in nam dali možnost za to predstavitev. Eh, zavarovalna schema za primer brezposelnosti bi morala biti prednostna naloga za komisijo in parlament. Začela bom z eh, preprostim vprašanjem, torej zavarovanje proti čemu. Tu imamo dva glavna predloga, torej, ki ju najdemo v tej literaturi. In sicer eh, prvi predlog eh, se nanaša na eh, zavarovanje eh, tako imenovanim pritiskom Bruslja, eh, kar pomeni, da bi bilo to zavarovanje, ki bi omililo eh, te varčevalne ukrepe se pravi eh, s pomočjo eh, tega sklada bi lahko nekako omilili te učinke na to pa imamo še drug predlog torej to je naš predlog v sepsu in sicer da se pokrije samo tako imenovane velike šoke se pravi da se vsakdanje poslovanje prepusti eh, nacionalnim mm, organom in da se eh, ta, ta sklad uporabi res samo za najhujše primere brezposelnosti. Torej, glavni, glavna predpostavka je tu naslednja. Mislimo, da eh, strošek recesije, kjer se stopnja brezposelnosti zviša za 4 eh, odstotke, predstavlja učinke, ki so več kot dvakrat višji od eh, zvišanja stopnje brezposelnosti za 2 odstotka. Torej vidite lahko formulo in to je zelo preprosta formula. Torej, gre za naslednjo idejo, ki je zelo preprosta. Torej, eh, Evropski eh, sklad eh, poseže v primeru, da se stopna brezposelnosti poviša nad določenim pragom. Torej, kar formula tu pravi, je naslednje. Mislimo, da bi moral sklad plačevati torej, primere, kjer eh, kratkoročno brezposelnost, eh, ker kratkoročna brezposelnost eh, preseže določeno stopnjo. Tu imamo številne primere, mi smo se osredotočili na tri primere. Sklad proti tako imenovanim bremenom Brusla bi pomenil 161 krat eh, več eh, kot eh, predhodna leta. Na to imamo drug primer, kjer je kratkoročna brezposelnost približno 4 odstotke in v tem primeru bi eh, sklad eh, v dvanajstih letih posegel devetdesetkrat to je tako imenovano eh, no, varovanje pred šoki v tem primeru bi bili posegi manjši oziroma pomembnejši in manj pogosti. Tu bi prišlo 4 do 40 takih intervencij. Eh, tu imamo sedaj primere grčije in estonije v tem primeru bi na primer sklad seveda posegel v grčiji eh, v času velike eh, recesije in sicer v obsegu skoraj enega odstotka bruto domačega proizvoda torej estonski primer je prav tako zanimiv zato ker kaže na to da ta velika recesija ni najbolj zanimiv primer kajti sklad bi posegel torej ne samo leta 2019 deset temveč tudi leta dva tisoč tri sedaj pa bom hitro spregovorila še o prednostnih in pa o verah eh, za eh, to vrstne posege torej koristi so naslednje mislim da je to politično izvedljivo to je eh, relativno lahko izvedljivo v primeru z zelo velikimi schemami zavarovanja na evropski ravni in razlog za to je ta da bi to delovalo z zelo majhnim obsegom teh skladov skladu po našem mnenju bi to predstavljalo na primer leta dva tisoč devet um, trideset eh, milijard evrov kar predstavlja nič cela tri odstotke evropskega bruto domačega proizvoda torej to pomeni da bi s tem eh, relativno majhnim zneskom uspeli eh, doseči zelo pomembne rezultate prav tako bi bilo tudi eh, lahko upravljati s tem zato ker bi bilo to nekako samodejno torej vsakič ko bi stopnja brezposelnosti presegla določen prak bi sklad posegel Druga korist pa je ta, da bi ta sklad lahko uresničevali in promovirali istočasno eh, torej z roko v roki s konvergenco nacionalnih eh, sistemov. Kajti eh, pokazalo se je, da niso vse nacionalne scheme med seboj kompatibilne. Seveda pa imamo tudi nekatere ovire. Torej ena ovira je ta, da bi sklad moral biti obvezen, torej ko se enkrat odločimo, zato, da eh, ta sklad pokriva evro območje ali Evropsko unijo, potem ta mora biti obvezen. In razlog za to je zelo eh, preprost. Takšna, eh, takšna schema, če ne bo obvezna, bo pomenila, da se bodo samo najšipkejši členi vključili v to. Druga ovira pa je strah pred temi stalnimi transferji. Mislim, da to ni upravičeno, kajti če eh, si pogledamo dovolj dolgo obdobje, potem vidimo, da eh, se. Prej ali slej vsaka država sooča z velikim šokom na področju brezposelnosti. Uh, to pomeni, da naprimer bi bili v določenem obdobju Danska in Švedska glavni um, prejemnici to vrstne uh, pomoči, kajti v začetku 90-ih let sta ti dve državi utrpele velike uh, šoke na področju brezposelnosti. Samo še dve minuti. Uh, bom eh, namenila eh, ameriškemu sistemu, eh, ki mislim, da ni model za Evropo. Zakaj? Zato, ker schema zavarovanja na področju brezposelnosti eh, je bila vzpostavljena na zvezdni eh, ravni zaradi eh, strahu pred socialnim dumpingom med posameznimi državami in tega strahu v Evropski uniji nimamo na ta način. Torej v zadnjih stotih letih so se ti sistemi v evropskih državah bolj ali manj um, usporedno uh, razvijali. Uh, Prav tako na zvezdni eh, ravni eh, obstaja več prožnosti, torej kongres lahko tudi podaljša eh, te ekstremne Eh, ukrepe v primeru recesije in eh, parlament in komisija se ne moreta odzvati tako hitro. ampak eh, kljub temu nas je ameriški sistem do neke mere navdahnil in sicer gre za tako imenovan experience rating. torej zakaj gre? vsaka država pač v ta zvezni lonec vplačuje prispevke in nato si lahko eh, iz tega sklada denar tudi sposodi se pravi da se na ta način to ravnotežje ekonomskih eh, ciklov tudi ohranja in mislim da bi bilo takšno orodje tudi za nas zelo koristno in nenazadnje moja zadnja točka se nanaša na naslednje. Gre za idejo, da se eh, to schemo za eh, primer brezposelnosti tudi z drugimi schemami lahko kombinira. Eh, kajti te scheme delajo veliko, delujejo veliko bolje, če so povezane tudi z drugimi schemami. Torej, če vzpostavimo Evropski sklad eh, za brezposelnost, mislim, da bi tega morali eh, tudi povezati z drugimi institucijami, ki delujejo na področju dela. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Meseli, gospod Dors. Dobro, torej začel bom z mojim delom predstavitve in zahvaljujem se sekretarjatu, da ste me povabili eh, za predstavitev zavarovalne scheme za primer brezposobnosti za evroobmočje. Torej, Eh, želel bi eh, podariti torej, da eh, se da to še nadgrajuje to, kar smo že zapisali v poročilo in sicer na področju na osnovi simulacij. Hvala lepa. Torej, preden govorim o naši simulaciji, bi želel malce nasplošno predstaviti opcije, ki so na mizi na področju zavarovalnih schem za primer brezposelnosti na euroobmočju. Se pravi, eh, gre za eh, najprej eh, ta sistem osnovne in komplementarne zavarovalnje. Torej, k temu pa se lahko doda še dodatne um, dodatne zvarovalne ukrepe. Um, in na področju financiranja lahko eh, razmišljamo o različnih sistemih, eh, ki delujejo skupaj z experience rating in tako imenovanim clawback mechanism. Torej, kakšne so koristi? Torej, eh, v prvem scenariju imamo eh, sistem, ki je stalen, torej, ki vedno obstaja, ki se mu reče tako eh, imenovan all time benefit in na to eh, še sistem, ki se sproži samo v primeru gospodarske krize. Torej, tu imamo tri glavne možnosti, se pravi osnovno zavarovanje, na to še eh, dodane koriste in pa eh, tako imenovane contingency benefits. Torej, kaj lahko pričakujemo od vseh teh možnih schem, torej za osnovno zavarovanje so učinki stabilizacije eh, torej eh, pravočasni in eh, njihov učinek se manjša v dolgotrajnih recesijah. In to pomeni, da se v primeru, kjer ti nacionalni, nacionalne koristi se končajo, se na to uporabljajo te eh, dodane in pa tiste, ki so namenjene samo eh, kritičnim situacijam. Torej, obstaja pa tveganje eh, pri redistribuciji in ti, ti, ta tveganja so višja, če gre za uh, strukturno brezposelnost. Uh, uh, pri um, naravnem zavarovanju pomeni, da so morajo nacionalne eh, vlade še vedno nositi stroške dolgotrajne brezposelnosti in lahko bi razmišljali o tem, kakšne so eh, spodbude za vlade, da bi eh, sledile takšnim aktivnim politikam na področju trga dela. Prav tako obstaja tudi nevarnost administrativne manipulacije, da bi se pač povečalo to število prejemnikov rekel sem, da bo kratek, torej eh, lahko eh, rečemo, da za eh, osnovno zavarovanje imamo omejeno število teh tvegan, tako na politični kot na gospodarski ravni. In zato kar smo naredili v naši analizi, je naslednje. Torej, kaj bi se zgodilo, če bi leta 1999 takšen sistem eh, uvedli in naša analiza torej gleda nazaj, se pravi od leta 2000 do leta 2013 eh, in eh, glavne simulacije so naslednje, torej glavni vidiki so, se pravi, da se petdeset odstotkov eh, te sheme eh, financira že z obstoječimi shemami in na to se shemo kalibrira še na ta način, da je eh, ta dohodek neutralen za obdobje 2013 in uporablja se proporcionalni davek na plače 1,6 odstotkov za vse plače. Vse ti koristniki so lahko torej vsi tisti, ki so eh, brezposelnosti, ki pa so imeli prejšnje plače in eh, to predstavlja na ravni EMU-ja 49 milijard na evro. Alternativni scenariji pa so naslednji, se pravi tako imenovani experience rating, eh, ki temelji na posameznih državah uročanje neopravičenih prispevkov in pa tako imenovani contingent benefit. Sedaj pa dajem besedo predsednici. Ja, torej, cenimo, da ste kratki, ampak, eh, ampak eh, tolmači morajo tudi imeti možnost, da vam sledijo. Hvala. Thank you very much. And uh, I will continue presenting the simulation results of our of our analysis and I start with Hvala lepa, sedaj pa predstavitve analize, gre za um, stopnjo pokritosti. Takšna schema bi imela med leti 2000 in, ki bi imela takšna schema med 2000 in 2013. Modra linija kaže razvoj števil presposobnosti v državah članicah, Te se razlikujejo po posameznih državah članicah. Vidimo, da so tukaj obstali različni trendi. V Nemčiji, na primer, je stopnja brezposobnosti rasla do leta 2005. Takrat je bila stopnja brezposobnosti druga največja v območju evra stopna brezposobnosti pa je bila nizka v ostalih državah članicah. Z um, gospodarsko krizo pa so se stopne brezposobnosti zelo povečale v nekaterih državah, naprimer v Grčiji, Irski eh, in v Španiji, medtem ko je stopna brezposobnosti v Nemčiji konstantno upadala. Potem pri stopni pokritosti vidimo, eh, kako bi prispevki iz sklada za presposobnosti um, pomagali pokriti stroške ciklične brezposobnosti v primerjavi z dolgoročno brezposobnostjo. Potem še proračunski učinki in pa finančni tokovi. Na tem grafu lahko vidite poprečne letne neto prispevke v obdobju 2013 tukaj lahko ugotovimo, da bi dejansko bile številne države članice v nekaterih letih eh, prejemnice, v drugih letih pa upravičenke. Tudi Nemčija bi bila med leti 2004 in 2005 upravičenka. Prispevki nihajo od eh, nič cela pet odstotka v Španiji do. Um, od 5 odstotkov v Španiji do nič cela 5 odstotka v nizozemski, na primer. Uh, vidimo pa, da imamo tudi nekatere permanentne upravičenke ali prejemnice. Uh, vendar pa moramo poštevati, da smo analizirali samo obdobje 14 let in morda bi rezultati bili drugačni, če bi imeli daljše obdobje. Um, cilj te scheme za brez, um, sklada za brezposobnosti je, da bi poskrbeli za učinek stabilizacije. Takšna schema bi lahko absorbirala velik del šoka, ki se je zgodil leta 2009, recimo. 36 odstotkov primerov brezposobnosti in upada dohodkov bi lahko absorbirali na ravni evro območja, če bi imeli takšen sklad za brezposelnosti. In vidimo, da bi tudi v tistih državah, ki so bile najbolj prizadete zaradi krize, to so Grčija, Irska, Španija in Portugalska, tudi v teh državah bi lahko absorbirali del šoka, ki ga je povzročila kriza in tudi v prihajajočih delih bi se uh, ta šok občutil manj. Prav tako smo razmislili o, raz o različnih načinih te scheme sklada za presposobnosti, da bi recimo omejili te prispevke na, oziroma da bi to vezali na povprečen nacionalni prihodek. Ali pa da bi imeli pavšalno eh, schemo. Se pravi, mm, bolj, manj kot je schema splošna, eh, manj stabilizacije s tem dosežemo. To smo, vsegi, to smo ugotovili v naši raziskavi. Sedaj pa še experience rating in pa vračilo neuspešno neopravičenih prispevkov. Tudi tukaj smo ugotovili različne trende v državah članicah, glede na različne stopnje brezposelnosti. Zanimalo nas je, kako bi kumulativne, kakšni bi bili kumulativni net prispevki, če bi um, to stopnjo nekako stabilizirali glede na različne časovne intervale. To lahko vidite v teh grafih. Tukaj lahko vidite kumulativne neto prispevke. Um, imamo recimo enotno stopnjo prispevkov v evro območju in pa različne mehanizme klobeka, kjer eh, bi države članice uvedle različne prilagoditve v različnih časovnih obdobjih. Takšni mehanizmi vračanja sredstev lahko omejijo um, obseg državnih transferjev. To deluje v nekaterih državah članicah, vendar pa ne vseh, zato ker eh, neutralna stopnja prispevkov, ki je vezana na dohodke, eh, pravzaprav ne more biti mm, nek objektivni kazalnik za sedanje obdobje. In pa še eh, scheme tako imenovanih rez, rezervnih prispevkov, ki bi jih uporabili, če se brezposelna če se stopnja brezposelnosti zviša za več kot en odstotek eh, ali pa če se brezposelnost veča za eno stotno točko v primerjavi za zadnjimi tremi leti. Tukaj imate torej tri različne scheme različni, v različnih časovnih obdobjih. Mm, ključna ugotovitev tukaj je naslednja. Število državnih transferjev bi lahko omejili za temi razve, rezervnimi za prispevke, eh, zlasti v tistih državah, ki so zelo prizadete zaradi povečanega števila brezposelnosti. Eh, Francija, naprimer, ki je bila neto prijemnica, bi tako postala neto, mm, eh, torej neto država, ki bi prispevala v te rezervne sklade in pa za Španijo recimo lahko ugotovimo, da bi, naj, da bi Španija bila v, let, v vsakem letu neto upravičenka, vendar bi, pa bi za takšno rezervno politiko lahko v nekaterih letih postala tudi tista, ki bi prispevala v ta sklad. Če povzamem, schema za brezposobnost bi lahko delovala kot stabilizator za celotno evro območje, to bi tudi krepilo socialno dimenzijo evropskih politik. Takšno schemo bi lahko mm, začeli izvajati z relativno nizkim proračunskim učinkom, 49 milijard na leto na začetku. Eh, in pravzaprav ni potrebe potem, da bi stalno uvedli to schemo, to je odvisno od trenda brezposobnosti v državah članicah. Eh, trenutno bi lahko uporabili naprimer mehanizme klobeka eh, in pa lahko bi situaciji prispevali tudi za tako imenovanimi rezervnimi skladi za prispevke. Povedal sem, da bi učinek stabilizacije lahko bil bistven, če bi imeli osnovno schemo za, za pomoč brezposelnim. Hvala lepa vsem skupaj, to je bila študija ki ste jo pripravili na zahtevo odbora za zaposlovanje. No, sedaj nam ne ostaja več veliko časa za razprave. Vseeno pa želim dati možnost za besedo tistim, ki želijo postaviti dodatna vprašanja, ki želijo podati dodatne pripombe. gospod Beker v imenu ELS, ne potem dajem besedo Juti Steinbuk. Hvala lepa za informacije. Od leta 2008 govorimo o Evropski schemi za brezposelnosti na zelo nekonkreten način, V Nemčiji imamo do tega precej odklonilen odnos. Vendar pa bi morali na vse skupaj gledati kot na nekakšen mehanizem solidarnosti, ki bi lahko stabiliziral situacijo v državah članicah. Mislim, da ste dobro povzeli osrednje točke, ki so pomembne tudi za nas. Povedali ste, da očitno obstajajo bogate države, ki pa bi lahko vseeno profitirale takšne scheme za brezposelne. Ogledala sem si to študijo za Nemčijo, recimo. Uh, in tudi Nemčija bi v času, ko je imela visoko brezposelnost, iz te scheme lahko dobila veliko sredstev. Pomembno pa je predvsem to, da bi pri tem lahko vzpostavili mehanizem solidarnosti in lahko bi zagotovili, da ne bo to imelo negativnih učinkov za podjetja ali za podjetnike. Po mojem mnenju ne bi smeli preveč posegati v te dva nacionalne sisteme, kajti ti se med seboj preveč Eh, razlikujejo, lahko pa bi uvedli nek minimalni standard, to bi si želeli. Jaz sprašujem naslednje, ali opažate kakšne pozitivne ali negativne učinke, če bi šlo za porazdelitev dohodka posameznih, po posameznih državah članicah in zanima me, ali drži moja ocena da bi z zavarovanjem za brezposelne lahko dosegli minimalni standard na tem področju v Evropi. To bi bilo namreč že zelo zaželeno. In pa drugo vprašanje, vedno znova kritiki Evrope eh, govorijo o zlorabah, o trajnih transferjih in njihovih posledicah. Ali vidite kakšne možnosti za to, da bi takšne možne zlorabe lahko nekako preprečili? Uh, we'll take a Še drugo vprašanje, potem pa boste lahko odgovorili. To, uh, uh, Marian Harkin. Marian Harkin v imenu Alde. Uh, Hvala lepa obema oziroma vsem trem govornikom. Vse skupaj je zelo zanimivo in ponuja številne ideje. Dobro je, da imamo tudi študije o simulacijah, tako da lahko imamo pregled učinkov naših predlogov. Pogosto mislimo, da imamo zelo dobre ideje, potem pa na koncu ugotovimo, da učinek ni vedno tako pozitiven, kot smo si želeli. Tako da hvala za vaše predstavitev. No, moram priznati, da je moje znanje tukaj precej omejeno. Imam eh, nekaj vprašanj za vas. Predvsem nekaj bi želela izpostaviti. Vi ste govorili o grožnji permanentnih transferjev. To je glavna grožnja, ki tukaj obstaja. Prva govornica je govorila o tem, da ni nujno, da obstajajo permanentni transferji oziroma da je potreba po teh minimalna. To se mi zdi zelo pomembna točka. Na no, zadnji govornik Je pa v zaključkih govoril o mehanizmih klobeka, ki temelijo na tako imenovanem experience ratingu, gre torej za vračanje neupravičenih prispevkov. Morda bi lahko nekaj več povedali o tem, kakšen, kakšne bi bile posledice tega. Ime, imam še veliko drugih vprašanj, ampak pravzaprav še vedno berem vaše predstavitve. Eh, zahvaljujem se vam za te predstavitve, ki so vsekakor bile zelo zanimive. Hvala lepa, gospod Mann. Um, dobro je, da govorimo o stroških ne Evrope, kajti to nas razlikuje od tistih, ki vedno govorijo o tem, da bi morali odpraviti uh, Evropo in da se ne bi ničesar smeli lotiti skupaj. No, ampak mislim, da nam bo to uspelo spremeniti. Strinjam se z idejo Jean-Claude Junckerja, potrebujemo novo evropsko dodano vrednost in nove inštrumente. Ampak seveda se tukaj postavlja vprašanje izvedljivosti. To vprašanje se nanaša na vse strokovnjake. Če bi imeli takšno evropsko zavarovanje za presposelne, potem bi prav gotovo morali prilagoditi naše nacionalne sisteme. In zanima me, ali je to izvedljivo ali pa bi morali dobiti popolnoma drugačno strukturo javne administracije, globoko bi morali poseči v nekatera področja. Trenutno sploh še nimamo enotnega delovnega trga in imamo socialne partnerje, ki se ne pogajajo na evropski ravni, ampak pravzaprav vnašajo izkušnje iz posameznih evropskih držav. Zato obstaja tukaj nevarnost, da bi tukaj stvarjali novo unijo transferjev. Juta Steinbrück ima prav. Solidarni moramo biti, ampak zato že imamo določene inštrumente. Imamo Evropski socialni sklad za visokimi sredstvi, imamo eh, sklad za prilagoditev globalizaciji. Se pravi, veliko inštrumentov že imamo. In sprašujem se, ali tukaj ne obstaja nevarnost da bi uh, morali tukaj nekako prevzeti odgovornost za brezposelnost v nekaterih državah članicah. Se pravi, solidarnost ja, ne moremo pa imeti neomejenega programa financiranja, s tem bi ustvarjali neupravičena pričakovanja izkoristiti moramo tiste evropske inštrumente, ki jih že imamo na voljo. Se pravi, tukaj že imam določene pomisleke, morda lahko vi nekateri med teh, eh, teh pomislekov odpravite. Hvala lepa, morda bi lahko skušali odgovoriti na prvi vprašanje. Izvolite. Hvala lepa za vaše pripombe in za vprašanja. Začel bom na koncu z zadnjim vprašanjem. Popolnoma se strinjam s tem, da če govorimo o možnostih izvajanja, o tem, pod kakšnimi pogoji bi lahko uvedli Evropsko zavarovanje za brezposelne. Torej, seveda, tukaj bi nas čakala dolga pot. Najprej bi morali za to harmonizirati posamezne institucije trga dela, prav gotovo je to inštrument, ki ga ne moremo kar kratkoročno uvesti. Moram pa povedati tudi naslednje. Obstoječi inštrumenti na evropski ravni nimajo avtomatičnega učinka stabilizacije in ravno to je glavna ideja takšnega zavarovanja za brezposelnosti. Eh, pa tudi odzive na ciklične pojave. Takšni mehanizmi imajo konjunkturni učinek stabilizacije in eh, pravzaprav gre za inštrument, ki ima avtomatični učinek stabilizacije. Takšen inštrument trenutno na evropski ravni še ne obstaja in ravno zato je Evropska monetarna unija netipična unija. Eh, takšni mehanizmi namreč v drugih podobnih valutnih eh, unijah obstajajo v evropskem območju evra, pa ga še nimamo. No, seveda tukaj obstajajo tudi grožnje premanentnih transferjev ali moralnih tvegan. Tudi o tem smo govorili v naši študiji. Takšna tveganja treba pač eh, analizirati in o njih razpravljati potem tudi vprašanje mehanizma klobek ali vračanja neopravičenih eh, prejemkov. Ideja tukaj je naslednja. Izplačila oziroma prispevki iz posameznih držav članic bi bili takšni, da ne bi imeli identične stopnje za vse države članice, ampak bi stopnjo uh, Eh, prispevkov izmerili glede na to, koliko eh, prejemkov se potem izplača v posameznih državah članicah. Na takšen način bi lahko zagotovili mm, nekakšno neutralnost dohodkov na, držav, na ravni držav članic. Transfere med posameznimi državami članica bi, bi na ta način omejili. In pa še nekaj v zvezi z prvo pripombo. Učinek prerasporeditve, to je težko oceniti. Ta osnovna, ta, to osnovno zavarovanje za brezposelnost temeljini na tej ideji, da bi deloma nadomestila nacionalne sisteme. Zato je težko oceniti učinke prerasporeditve, kajti ogledati bi si morali, kako natančno so opremljeni ti nacionalni sistemi za zavarovanje brezposelnosti. Zato je težko tukaj sedaj govoriti o tem učinku. Kar se tiče možnosti zlorab, pa bi spet povdaril, da bi tukaj morali poskrbeti za harmonizacijo institucij na trgu dela v Evropi, če že želimo harmonizirano schemo za zavarovanje brezposobnosti. Izvolite besedo. Hvala lepa za vsa vprašanja. Če ne bomo odgovorili na ta vprašanja, nam jih lahko seveda posredujete tudi v pisni obliki. Tudi sama bom začela na koncu. Um, študija kaže na to, da bi bile možnosti zlorab minimalne, kar se tiče minimalnih zahtev. Torej, tukaj Se strinjamo, menimo, da bi takšen sklad moral biti opremljen z določeno stopnjo harmonizacije oziroma uvedb, uh, uvedbo minimalnih standardov. Kajti videli smo, da v nekaterih državah scheme za zavarovanja za primer brezposelnosti uh, dosežejo različne učinke stabilizacije Eh, kar se tiče obstoječih instrumentov na evropski ravni. Eh, takšni skladi, ki jih imamo sedaj, eh, pokrivajo predvsem določene strukturne probleme, mi pa želimo s to schemo omiliti ciklične probleme, ki se pojavijo v Evropski uniji. Tako da se te scheme med seboj dopolnjujejo. Uh, Eh, in pa še strošek ne Evrope. Mi mislimo, da bi bil strošek ne Evrope zelo visok, zlasti v katastrofičnih dogodkih, naprimer eh, ta huda recesija v zadnjih petih letih ali pa recesije, ki so se pojavile v začetku 90-ih let. Mislim, da bi harmonizacija nacionalnih skladov lahko prispevala k učinku stabilizacije. Nobena država se ne more sama soočiti z učinki recesije, ko se hkrati sooča z proračunskimi ojitvami, brezposelnostjo, um, proračunskimi omejitvami. Uh, Torej, ehm, če tega ne bomo harmonizirali, potem se ne bo mogla nobena država sama spopasti s tem problemom. To je tudi glavni namen naše scheme. Hvala lepa, nažalost ne moremo več sprejemati vprašanj, kajti še ena točka nas čaka na dnevnem redu, ki jo moramo danes obravnavati. Vsem skupaj se vam zahvaljujem za vašo predanost, za predstavljene rezultate. Gospoden, gospa Maseli, gospod Neumann in gospod Dols, vsem skupaj se zahvaljujem. Vse številke in besedila lahko najdete na aplikaciji e-sestanek, e-seja. Tako da te predstavitve lahko najdete tam, ne moremo pa tej razpravi sedaj posvetiti več časa. Hvala lepa, da ste bili tukaj in da ste opravili vso to delo. Sedaj pa točka 11 na dnevnem redu gre za vzpostavitev evropske platforme na področju um, krepitve sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno. Prosim, da ste vsi kratki pri svojih predstavitvah. Štiri minute ima vsak na voljo. Začela bo gospa Muriel Guen iz. Uh, generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in socialno vključenost. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Glede na to, da ste mi dali na voljo samo štiri minute, bi vam želela povedati, da je komisija že julija to predstavila v vašem odboru, zato se ne bom vračala k podrobnostim tega predloga. Rada pa bi zdaj poudarila tri točke in sicer najprej menim, da imamo zdaj eh, konvergenten dogovor glede vpliva na družbe, na mm, ekonomski ravni, glede um, neprijavljenega dela v Evropski uniji. Pravčujemo učinek na varstvo pri delu, na pravice delavcev. Eh, na nadomestila za brezposelnost, pa tudi eh, na mm, lojalno konkurenco med podjetji, eh, perspektive za upokojitev, prispevke, torej vse socialne vidike dela, potem pa tudi druge družbene vidike, kot naprimer delo žensk, na katere zelo močno vpliva delo na črno. Še to bi želela povedati pri raziskavi Eurobarometra, torej zadnje, ki je bila objavljena, je ena desetina oseb um, izjavila, da so že kupili dobrine ali storitve, ki izhajajo iz dela na črno in da so štirje odstotki vprašancev eh, priznali, da so leto poprej delali na črno. Uh, Drugič, želela bi se dotakniti razlogov, eh, na podlagi katerih je nastal predlog komisije. V Evropski uniji namreč potrebujemo nove oblike sodelovanja. Imamo različne projekte, ki Eh, se že več let izvajajo v različnih državah članicah, eh, različni strokovnjaki se s tem ukvarjajo, komisija je pri tem sodelovala, tako da ne izhajamo kar iz ničesar. Vseeno pa smo ugotovili, da je bilo kar nekaj pomakljivosti na ravni delovanja Evropske unije in še zlasti pr zelo m, mm, sodelovanje med državami članicami na nezadovoljujoči, nezadostni ravni, namreč pri nekem holističnem pristopu, torej če nekatere države članice imajo dober, primere dobre prakse na tem področju, um, Če eh, inšpektori za delo pregledujejo tudi stanje na področju socialnega zavarovanja, eh, um, če uh, druge službe, carinske, davčne službe ugotavljajo, kakšno je uh, delo priseljencev in drugih delavcev, pa na Evropski uniji nimamo nekega urodja, ki bi nam omogočalo, da bi delali skupaj. Nimamo nekega zbirnega mesta, kjer bi zbirali izkušnje. Hkrati pa. Um, tako ostaja v bistvu v rokah nacionalnih organov, da se ukvarjajo z nadnacionalnimi vidiki dela na črno. <clears throat> Tudi Eh, znotraj samih držav članic eh, je poznavanje področja dela na črno precej omejeno in izmenjava informacij na tem področju ravno tako. Torej, platforma, ki jo predlaga komisija, naj bi postala orodje, s katerim bi premostili te pomanjkljivosti. Tretja točka, ki sem jo želela poudariti, pa je naslednja. Zelo jasno je, da v okviru te nove oblike sodelovanja na ravni Evropske unije moramo sodelovati z, s številnimi akterji. Tako, kar zadeva Eh, nacionalne organe bi morali sodelovati z različnimi institucijami, nadzornimi organi na različnih področjih. Hkrati pa je bistvenega pomena, da se povežemo s socialnimi partnerji in sodelujemo z njimi, saj slednji v nekaterih državah članicah neposredno sodelujejo z nadzornimi organi in z organi preprečevanja ter imajo že um, na voljo kar precej primerov dobrih praks v nekaterih državah članicah. Ravno tako moramo sodelovati tudi z agencijami Evropske unije, ki lahko pripravijo eh, študije, izvedenske študije, zelo zanimive, ki eh, bodo lahko omogočile, da bodo na tej platformi začele potekati aktivnosti v, na primeren način. Uh, Na to mednarodna organizacija za delo, tudi s slednjo smo že pred časom začeli sodelovati na precej področjih še zlasti na področju eh, inšpekcije za delo v državah članicah, v nekaterih državah članicah. Tako da vse to naj bi pripeljalo do boljšega sodelovanja znotraj Evropske unije. Bolj celovito delovanje je nekaj, kar smo vključili v naš predlog in to želimo doseči tako, da eh, v državah članicah vzpostavimo eh, dobro povezane kontaktne točke in tudi mm, eh, enotno kontaktno točko. Tako da ključ za boljšo strategijo na ravni Evropske unije bo gotovo slonev v okrepitvi sodelovanja med organi na nacionalnih ravni, pa tudi na ravni Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Tesvaldesu, direktorju Evrosklada. Uh, Hvala lepa. Hvala, da ste nam dali možnost, da predstavimo zelo na kratko nekaj informacij. Torej, v zadnjih eh, letih je eh, vprašanje dela na črno zelo poraslo in to je tudi povezano z drugimi tovrstnimi težavami dva poročila oziroma dve poročili, ki sta podali veliko podatkov in informacij o tem, sta tudi omogočili um, uh, vzpostavitev uh, podatkov, baze podatkov, uh, kjer smo zbrali podatke iz 33 držav in sicer je šlo za 100 86 različnih ukrepov in to smo na to obravnavali primerjalno iz vidika učinkovitosti. Torej, te informacije so tudi na voljo na spletu, lahko eh, to pregledujete po državah, po ukrepih in tako dalje tu smo si pogledali različne ukrepe, ne samo odvračilne ukrepe, kot so kazni, inšpekcijski pregledi in tako dalje, temveč tudi pozitivne ukrepe, kot so naprimer različne uh, kampanje ozaveščanja in tako dalje. Torej, šlo je za torej, ukrepe, ki eh, so po eni strani spodbudni, po drugi strani pa ukrepi odvračanja in kaznovanja. Opazili smo tudi spremembe pri praksah v različnih državah članicah in tudi državah kandidatkah, ki smo jih eh, preučevali, torej sankcije in kazni, odvračilni ukrepi so najbolj pogosto eh, implementirani, Najdemo pa tudi druge ukrepe in eh, to je odvisno tudi od eh, posameznih držav članic in situacijah, ki jih tam najdemo. Torej nekaj glavnih eh, lekcij, do katerih smo prišli so naslednje. Torej, eh, težave so različne med posameznimi državami in tudi eh, profil delavca na črno eh, je drugačen od države do države. V nekaterih državah, naprimer, so to zlasti brezposelni, v drugih pa druge kategorije oseb. Pa tudi trendi so različni. Opazili smo tudi, da se manj osredotočamo na zaveze in bolj na spoštovanje teh eh, ukrepov, eh, malo izmenjevanja eh, znanja in dobrih prak. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi bolj naširoko ocenili te ukrepe na bolj objektiven način. Dobro bi bilo, če bi tudi uporabili enake kriterije za to oceno in potrebno bi bilo razumeti, kateri eh, ukrepi so najbolj učinkoviti in katere sekvence ukrepov so najbolj učinkovite. Torej, iz tega vidika ugotavljamo, da je predlog komisije dober torej eh, predlog eh, za ukrepitev sodelovanja v preprečevanju in odvračanju od dela na črno. Pomembno je, da izmenjamo znanje, da eh, izmenjamo znanje v zvezi z učinkovitimi ukrepi, pa v zvezi tudi z orodji. In eh, v letu 2015 eh, bomo eh, želeli to bazo podatkov, ki je sedaj statična, tudi um, tako pregraditi, da bo interaktivna in dinamična. Treba je tudi zagotoviti višjo raven koordinacije na način, ki ne bo imel proračunskih učinkov dobro bi bilo, če bi eh, predstavili obstoječe informacije na različnih sestankih in tako dalje. Eh, in pa, kot rečeno, preobrazba sedanje eh, baze podatkov, ki je statična, v interaktivno. In še nekaj mnen bomo privedli do zaključka, torej še v tem mandatu ampak nekaj teh nalog pa eh, je bolj namenjenih eh, komisiji kot, eh, kot vam in to bomo pač na ta način tudi uredili. Torej, hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospodu Tramperju, ki predstavlja Business Europe. Torej, vi ste odgovorni za delovno skupino za industrijske odnose Business Europe. Self. I represent uh, Business Europe that represents millions of declared companies in Europe. Hvala lepa. Predstavljam Business Europe, ki v glavnem se ukvarja z zakonitimi delavci v Evropi. Zato smo zelo zaskrbljeni nad vprašanjem, da imamo toliko konkurence v Evropi zaradi toliko neprijavljenih podjetij in neprijavljenih delavcev in pozdravljamo predlog za vzpostavitev takšne platforme. Vendar pa samo takšna platforma ni dovolj, zato bom podal nekaj specifičnih predlogov, ki nam manjkajo v predlogu komisije. Naprimer, to je povedal tudi parlament v resoluciji leta 2014 ni dovolj, da uvedeš kazni in sankcije. To je sicer dobrodošlo, ampak vzpostaviti moramo tudi takšno okolje, da ne bo več ugodno biti neprijavljeni delavec, delavec na črno in ko ne bo več tako drago, da si zakoniti dele, delavec v Evropi. Dokler tega ne bomo uravnotežili, bomo še vedno priča vse preveč delavcem na črno v Evropi. Drugič in tudi to manjka pri predlogu komisije. Platforma bi morala analizirati situacijo v Evropi. Eh, vendar pa ne pove točno o tem, kakšna bi naj bila ta analiza. Mi mislimo, da bi morali analizirati, zakaj je v nekaterih državah članicah bolje, da, so, da je večina delavcev v zakoniti situaciji, samo peščica pa v nezakoniti. Tudi druge regije bi se lahko naučile veliko iz teh dobrih primerov. In mislim, da bi moral biti del dela platforme, da se ukvarja tudi s takšnimi analizami. Naslednja točka. V predlogu je omenjena banka znanja oziroma informacij tudi o dvostranskih sporazumih in to je pravzaprav del izvedbene direktive o napotitvi delavcev. Takšni dvostranski dogovori bi morali biti registrirani in javni. Mi vemo, da obstajajo številni. Uh, takšni dvostranski sporazumi, ki pa niso uravnoteženi. Mi menimo, da tukaj ne smemo čakati na platformo, zato dobimo tukaj načrt dela, analize. Komisijo pozivamo k temu, naj države članice že sedaj pozvejo k temu, da naj registrirajo takšne dvostranske sporazume. Ni treba, da zato čakamo na to, da bo stopila v veljavo direktiva šele čez kakšne dve leti. In pa še zadnja točka v zvezi z eh, samozaposlovanjem. Vsi se strinjamo s tem, da bi morali se tukaj zelo močno boriti proti zlorabam. Tudi to je grožnja tistim eh, podjetjem v Evropi, ki poslujejo pravično in dostojno. No, ampak tukaj bo spet eh, čakanje na to platformo pomenila samo odložitev časa. Vsi vemo, da v Evropi obstaja delo na črno in zato ne smemo več odlagati ukrepov držav članic. Ne smemo dovoljevati orodi, ki bi tukaj zavlečevali z ukrepanjem, kaj ti Mi že vemo, da obstajajo številne zlorabe na področju samozaposlenih delavcev in moramo poskrbeti za to, da ti ne bodo napačno prijavljeni. Hvala lepa. Gospa Vornek, ki je pravna svetovalka pri UTC. Thank you very much. Um, the ETUC Hvala lepa. UTC pozdravlja to idejo o neodvisni platformi o delu na črnem. Želimo si, da bi takna platforma bila obvezna za vse države članice in da bi imela celovit pristop. Mi menimo, da to ne sme biti samo še eno telo na evropski ravni. Prav mora delovati, zato moramo poskrbiti za izmenjavo informacij najboljših praks, prav tako pa potrebujemo boljše izvajanje sedanjih zakonodaj in standardov na področju dela, potrebujemo specifične inštrumente in um, takšne primere najdemo tudi v poročilu Evropskega parlamenta o inšpekcijah um, recimo uh, govorim o direktivi za vzpostavitev minimalnih standardov na področju inšpekcij na trgu dela. Potrebujemo tudi standarde za izobraževanje in pa, in pa ukrepe skupnega nadzora, zato da se bomo lahko eh, tukaj borili proti čezmejnim pojavom dela na črno. Vse države članice, menimo, morajo zato nujno sodelovati v tej novi platformi, če želimo res po celotni Evropi doseči rezultate. Pravna podlaga ne more biti izgovor za nizke ambicije tukaj. Želimo si, da bi v platformi imeli predstavnike držav članic in ti bi morali biti opremljeni z ustreznim mandatom, zato da bo njihovo delo resnično učinkovito. Za ETUC je ključnega pomena tudi to, da so zastopani socialni partnerji na evropski in na nacionalni ravni. Kot uh, smo že izpostavili, uh, so lahko socialni partnerji v nekaterih nacionalnih sistemih zelo učinkoviti. Eh, prav tako pa gre za vprašanje socialnega dialoga, če se želimo bojevati proti neprijavljenemu delu in prav tako morajo ključno vlogo prevzeti sindikati, ki so pogosto prvi tisti, ki so seznanjeni z nezakonitimi situacijami ali situacijami, v katerih prihaja do zlorab če torej želimo, da bo ta platforma resnično dosegla v, na nek učinek, potem mora delovati v okviru. Že obstoječih teles. Um, mislim, da bi platforma morala tudi letno poročati o svojih aktivnostih. Slik mora biti nekakšen opazovalec v tej platformi in mora nekako združevati vse obstoječe platforme in prizadevan. In predlagamo tudi to, da socialni partnerji postanejo člani te platforme, tako da bodo lahko odigrali svojo vlogo, ki sem jo prej opisala. Mislim, da bi morali jasno razlikovati med nacionalnim in čezmejnim delom na črno eh, in z specifičnimi ukrepi se moramo bojevati proti tem dvem pojavom. Eh, pred, eh, v primeru čezmejnega dela na črno seveda moramo predvideti skupne ukrepe. Nujno je, da imamo zanesljive informacije in hitro izmenjavo informacij. Pogosto države članice hitro potrebujejo zelo zanesljive informacije v eh, primerih neprijavljenega dela. Eh, pri omenjeni bazi INLI gre samo za bazo, ki deluje na prostovoljni ravni. Vse uh, v delo je treba vključiti vsa relevantna telesa in socialne partnerje. Na zadnje pa bi želela povedati še to, da mora platforma pokrivati tudi samo zaposlene, tako je to vsaj predvideno, ampak to se ne odraža ne v izraženih ciljih, ne v nalogah. In to je treba popraviti. Upam, da bomo dobili močno besedilo in da bomo pri, praks, pri praktičnem izvajanju kar se da ambiciozni. Hvala lepa. In pa še gospod Tusein, predsednik tako imenovanega slika. Višji inšpektorat, um, višji odbor uh, inšpektoratov za delo. Izvolite besedo. Euh, Najprej bi se vam želel zahvaliti za to povabilo. To mi je v veliko čast. Uh, Najprej za tiste, ki ne vedo, kaj počne slik. To je nekaj vrste ehm, eh, okrilje, pod katerim delujejo inšpektori za delo in se srečujejo v tem okviru dvakrat letno ter izmenjujejo na teh eh, dnevih plenarnih zasedanj svoje izkušnje. Vse države članice tu predstavljajo eh, Eh, njihovi predstavniki. Znotraj tega slika imamo tudi več odborov in delovnih skupin ter um, observatorij. Sam sem član prav slednjega, eh, kjer se ukvarjamo z vprašanji tega, kar je na meji med ehm, eh, direktivo o varnosti na delu in pravicami delavcev. In trenutno se osredotočamo na vprašanje boja proti eh, delu na črno. Torej, znotraj naše organizacije smo mnenja, glede na to, da obstaja že veliko različnih platform za izmenjavo informacij, ki so bile ustanovljene na evropski ravni eh, in pri katerih je udeležba bolj ali manj omejena da je treba najprej čim bolje izkoristiti že obstoječe platforme ter zapolniti vrzeli, ki jih morda imajo, raje kot pa ustanavljati nove. Um, kar zadeva boj proti delu na črno, želimo pokazati tudi primere dobre prakse delovanja eh, naše organizacije, slika, v kateri se povezujejo glavni inšpektori za delo. Eh, dober primer predstavlja delo znotraj naših delovnih skupin. Eh, nekoliko um, pomenkljivost naše organizacije pa je, da so njeni člani inšpektori za delo, ki uh, uradno delajo na tem področju in se ukvarjajo z vprašanjem varnosti pri delu, torej so vključeni v problematiko na več ravneh eh, tudi v državah članicah in tudi znotraj naše organizacije. S Eh, v državah članicah, pa so v to vključene tudi druge eh, institucije, ne samo inšpektorati za delo, temveč tudi eh, organizacije za socialno varnost, razne državne, razni državni organi, ki se ukvarjajo s tem področjem. To seveda vpliva na našo učinkovitost, če se želimo uh, srečevati, pa se moramo zaradi proračunskih omejitev omejevati tudi pri številu članov in na srečanja lahko pride tak večjemu dva člana iz vsake države članice. Um, Seveda pa eh, lahko s pristankom predsedstva omogočimo udeležbo tudi more biti tim opazovalcem. Tako da skušamo najti neko rešitev pri tej sestavi dveh članov, kar je maksimalno število, ki jo morda lahko razširimo. E, za vsako srečanje pripravimo vnaprej zelo dobro sestavljen dnevni red, Vsaka delovna skupina je zadolžena za pripravo tem, ki jih obravnavamo znotraj slika. E, delovne skupine delajo resnično na zelo različnih tematskih področjih, e, tudi na področju delovne zakonodaje in drugih. Sodelovanje članov iz držav članic je seveda prostovoljno, so pa vsi pozvani k sodelovanju v Eh, delovnih skupinah. Trenutno naprimer se ukvarjamo tudi z problematiko dela s stroji, s problematiko čezmejnega dela in tudi znotraj observatorija, ki sem ga omenil, eh, sodelujejo člani iz različnih držav članic poročila naših srečanj objavljamo ter posredujemo vsem članom, ki lahko na to podajo svoje pripombe. Eh, in to vedno obravnavamo na naših plenarnih eh, zasedanjih. Hvala za pozornost. Your... Hvala lepa za te uvodne besede. Sedaj pa dajem besedo gospodu Perenskemu iz SND-a ki je odgovoren za pripravo poročila, na katerem delamo v tem parlamentu. Izvolite. You, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dovolite najprej, da izrazim čestitke za odlično predstavitev. Glede na to, da smo priča eh, pomembnemu fenomenu, ki ga predstavlja delo na črno. To zahteva zelo angažiran pristop eh, različnih eh, skupin in platforma, ki jo komisija predlaga, mislim, da je tudi nekaj, kar moramo pohvaliti. Je pa tudi izziv, v tem smislu, da je treba tu vzpostaviti nov instrument eh, z dodano vrednostjo, namesto samo nekega preoblikovanja v drug format, eh, ki naj bi se spopadel s to težavo. Če dovolite, bi postavil eno vprašanje in veselilo bi me, če bi se vsi lahko na to odzvali. Uh, bom pa poskušal tudi eh, postaviti specifično vprašanje vsem, eh, ki ste to področje predstavili. Torej, splošno vprašanje je naslednje. Ali bi bilo koristno, če bi poskušali opredeliti eh, konkretno, natančno naravo težave, s katero smo soočeni? Bom pojasnil. V sporočilu komisije je zapisano, in sicer v prvi različici besedila komisije. Torej je opredeljeno, kaj je delo na črno. To je vsaka plačana dejavnost, ki je po naravi zakonita, ampak ki ni prijavljena uh, javnim organom in ki ne upošteva torej, obstoječega zakonodajnega okvira. E, torej, ali gre tu dejansko za problem neprijavljenega dela, torej ali je samo delo problem ali je problem v tem, da delo ni prijavljeno javnim organom. In to vprašanje postavljam zato, ker uh, fenomen neprijavljenega dela je eh, povezan z popraševanjem po zakoniti dejavnosti in pa obstoju teh dejavnosti. Torej, tu gre za dejavnosti, eh, za katere podjetja izražajo svoj interes in pa tudi za dejavnosti, ki jih eh, ljudje želijo opravljati. Dejstvo, da to delo ni prijavljeno, vodi v zelo resne posledice, tako za delavce, ki delajo v zelo negotovih uh, situacijah z manjšo plačo in tako dalje. Eh, to ima tudi učinek na pošteno konkurenco, ima tudi posledice za eh, sistem socialne varnosti, za davčni sistem in tako dalje torej izziv eh, za to platformo je, kako lahko regulariziramo to neprijavljeno delo. In zato se mi zdi jezik, ki ga to uporabljamo, malce enostranski, kaj ti govorimo o boju proti neprijavljenemu delu, preprečevanju, odvračanju in tako dalje. Torej, moje prvo vprašanje gospe Guin iz eh, enote eh, za zakonodajo. Me zanima, če lahko komisija pri interakciji z to platformo se dejansko osredotoči na obe strani. Po eni strani gre za pregon in za uh, uresničevanje vseh zakonodajnih in drugih ukrepov, po drugi strani pa, da se sprejme tudi eh, spodbojevalne ukrepe, ki bodo spodbudili vse tiste, ki so v tej situaciji, da prijavijo delo. Vprašanje za gospoda Valdesa. Uh, pa je naslednje. Ali lahko malce več poveste o vaši tezi o palici o korenčku? Kajti to je ravno to, do česar želim priti s temi vprašanji. Zanima me, če bi lahko morda. Eh, podali neko priporočilo, eh, s katerim bi si prizadevali za uh, ravnotežje med različnimi ukrepi. Za, gospod Trumpe, pa ima, za gospoda Trumpeja se pravičujem, pa imam naslednje vprašanje. Torej, predstavili so eh, predvsej energično um, zaskrbljenost prijavljenih podjetij za prijavljeno delo, torej v odnosu do dela načrtno. Ampak kljub temu pa eh, ste vsaj namignili na eh, dejstvo, da je prijavljeno delo v Evropski uniji zelo drago. Iz tega eh, izpeljujem, da bi želeli raje skrčiti obseg neprijavljenega dela, kot pa to neprijavljeno delo regularizirati, zato ker je to zelo drago. Zanima me, če se vam zdi to res upravičen pristop, kajti to, ali je delo drago ali ne, je tudi posledica eh, pogajanja med socialnimi partnerji, je tudi eh, vprašanje ocene širših vidikov eh, konkurenčnosti. Kar se tiče gospe Varnek iz Konfederacije evropskih sindikatov, bi vas želel pozvati, da morda z nami delite vaše izkušnje pri uh, vaših prizadevanjih za uh, legalizacijo neprijavljenega dela. Kaj menite, da je upravičena strategija, ki naj jo platforma prevzame, torej eh, kako lahko po eni strani odvrača tiste na trgu dela zlasti na čezmejni ravni, ki uh, vstopijo v te eh, odnose eh, zaposlitve na črno. Torej, kaj bi bil vaš proaktivni eh, pristop, kako bi vi to reševali s socialnimi partnerji, z zasebnim sektorjem in tako dalje. Tu gre za zelo kompleksno in v veliki meri boleče vprašanje. Uh, Rad bi se torej tudi zahvalil kolegom in vsem eh, tistim, ki ste v dvorani in vas pozval, da se nam pridružite pri prizadevanjih eh, za to, da bi zagotovili, da ta platforma res eh, da neko dodano vrednost Evropski uniji, socialnim partnerjem in da tudi združita telesa, kot so slik in drugi zato, da zagotovimo, da bo eh, problem eh, res eh, obravnavan primerno, energično in zavezano. Imamo še 25 minut in mislim, da je najbolj koristno, če lahko podate kratke odgovore, torej vseh pet vas, ki ste tu za omizjem in na to bomo videli, če imamo še čas za. Uh, Eh, prispevke drugih članov odbora. Izvolite. Eh, eh, Hvala, gospod poročevalec. Kar zadeva to vprašanje ponudbe in povpraševanja, mislim, da je komisija v svojem razmišljanju in oceni učinka, ki jo je upravila, preden je predložila svoj predlog, eh, zelo upoštevala in pravilno upoštevala kompleksnost tega pojava eh, ter to, da gre tukaj za probleme več razsežnosti in da je to tudi upoštevala v različnih držav članicah. Seveda je treba določene probleme osvetliti tudi bolj podrobno. Jasno, komisija daje prednost nekemu forumu za sodelovanje med organi držav članic glede na to, da ta forum, kot smo slišali iz številnih prispevkov, ne obstaja. Že samo dejstvo, da organi, ki delajo na različnih ravneh, torej na ravni preprečevanja in tudi nadzora, ne gre samo za eno, ampak za obe, lahko eh, prispeva k bolj globalni in natančnejši analizi tega pojava. Delo na črno in analiza tega pojava je nekaj, kar uh, se po mojem lahko proučuje tudi z različnimi mm, izmenjavami ter ukrepi, ki se uveljavljajo v različnih državah članicah, kot smo slišali. Eh, dejansko je predlog komisije usmerjen v to, da bi se poudarila, poudaril pomen sodelovanja med eh, državami članicami, različnimi organi v državah članicah, pa tudi različnimi eh, organizacijami na ravni Evropske unije, agencijami in tako naprej. Vseeno pa bodo nekatere dejavnosti gotovo imele svoj učinek na samo analizo eh, um, dela na črno in tudi na um, upoštevanje različnih dobrih praks, ki obstajajo v državah članicah. Naj povem še to, da na mednarodni ravni vendarle poteka um, neko skupno delo v okviru mednarodne organizacije za delo, o tej sivi ekonomiji in rezultati bi morali biti znani v kratkem. To je Eh, študija, ki vključuje države z zelo različnimi izkušnjami, ne samo države Evropske unije. Vsekakor pa gre za pristop k problematiki dela na črno in eh, za prizadevanje za oblikovanje skupnih smernic na mednarodni ravni. Eh, Hvala lepa. Torej, razumem, da želite še dodatne informacije v zvezi z uh, različnimi pristopi. Torej, eh, strokovnjaki na področju goljufij govorijo o teh uh, treh uh, elementih in sicer uh, uh, moramo imeti uh, moralno opravičilo pa tudi razlog za to, da eh, se spuščamo v takšne situacije. Torej, to so pa seveda tudi priložnost in to, je, to so tie tri elementi, ki pojasnjujejo eh, te primere in to je Evropska komisija tudi uh, Eh, omenila. Pomembno je, pomembna je tu ocena, veliko teh eh, ukrepov je bilo ocenjenih, ampak te ocene niso povsem primerljive. Imamo različne eh, kriterije za ocenjevanje naprimer eh, nekatere ukrepe se ocenjuje na osnovi ciljev, eh, ki so jih eh, ki naj bi jih omogočili doseči in tako dalje. Torej gre za večjo učinkovitost in tudi stroškovno učinkovitost in tu ne gre zgolj za izmenjavo informacij, gre tudi za učenje glede tega, kaj so najbolj stroškovno učinkoviti ukrepi in to je nekaj, kar lahko naredimo na evropski ravni, zelo težko pa je to izvesti na ravni posameznih držav članic. Hvala lepa za vprašanje. Seveda se povsem strinjamo z uh, okrepitvijo nadzora eh, in pa preprečevanja eh, dela na črno, ampak to ni dovolj. Treba se je osredotočiti tudi na vzpostavljanje družb, kjer podjetja in pa zaposleni uh, se zavedajo tega, da ko so prijavljeni, tudi plačujo svoje socialne prispevke in da od tega tudi nekaj imajo. Poleg tega pa eh, so tudi, eh, je njihovo delovanje skladno z zakonodajo. Torej to ne velja za celo Evropo, to velja za. Uh, posamezne evropske države. V nekaterih državah to, eh, ta občutek eh, prevlada, da pač vsak nekaj prispeva in od tega tudi nekaj ima. Torej, eh, tu je treba analizirati tudi to, kaj se lahko naučimo od tistih držav, ki imajo precej nižjo raven neprijavljenega dela. Tu se lahko nekaj naučimo. Hvala. Vsi Mogoče najprej to, kar eh, je slik tudi predlagal. Potrebujemo najprej jasno in skupno opredelitev tega, kaj dejansko je delo na črto, črno prijavljeno, delo neprijavljeno, delo in tako naprej in na to bomo lažje govorili tudi o kazalnikih dela na črno. Pri tem moramo upoštevati tudi delavce, ki so v prekerni situaciji, torej v nestalnih oblikah zaposlitve. Poleg tega moramo upoštevati tudi delodajalce, ki um, posegajo po nelegalnih oblikah zaposlovanja, potem eh, tudi države, ki ne nadzirajo primerno prispevkov v socialno blagajno. Ugotoviti je treba namreč, ali ni mogoče preveč administrativnih ovir, ehm, zaradi česar eh, so določene oblika dela tudi neprijavljene. Torej, mi smo zelo veliko vlagali tudi v eh, elektronsko platformo za zbiranje in obdelavo podatkov, kar pa je seveda povezano tudi z prisotnostjo na kraju samem. Vsekakor naše mnenje je, da delo na črno se ne ustavi na mejah držav članicah, temveč da obstajajo zelo um, inventivni načini za uh, to, da se ta pojav razširi preko teh uh, meja, tudi uh, z ustanavljanjem slamnatih podjetij. Hvala. Hvala lepa za vprašanje. Torej, za sindikate velja, to je lahko en primer, torej sindikati imajo tudi uh, nalogo, da ozaveščajo delavce o njihovih pravicah in jih uh, tudi obveščajo o uh, tem, uh, kakšna, kakšne so njihove pravice glede na njihovo situacijo, kakšne so nevarnosti zlorabe in kako je to urejeno na nacionalni ravni. In zato imamo tudi celo vrsto teles, ki te informacije delavcem posredujejo. In na to, kot sem že rekla, je tudi treba upoštevati kolektivne pogodbe kot instrument, ki omogoča uh, boj proti tej situaciji, kajti raziskave kažejo na to, da plače igrajo ključno vlogo pri neprijavljenem delu v različnih državah članicah. Če imamo dobre kolektivne pogodbe z eh, dostojnimi plačami, potem bo to tudi učinkovalo na eh, obseg eh, neprijavljenega dela. Zato sem tudi govorila o teh eh, mehanizmih eh, kolektivnega pogajanja. Prav tako je ena izmed vlog sindikatov tudi ta in to v nekaterih državah bolj kot drugot, torej da imajo tudi možnost, da gredo v podjetja in preverijo, delovne pogoje. Za nas je zato pomembno, da imajo sindikati dostop do podjetij, do obratov, da lahko preverijo na mestu, kakšna je situacija. In morda še zadnja točka, kajti postavili ste vprašanje v zvezi z regularizacijo teh eh, delavcev na črno. In naše mnenje bi bilo to, da zelo koristno bi bilo že to, da ko bi se enkrat izkazalo, da ti eh, delavci na črni obstajajo, da bi eh, lahko bil v končni fazi njihov status primerljiv s tistimi, ki so prijavljeni. To bi tudi ta obseg omejilo se želi še kateri od poročevalcev v senci oglasiti? Je še kdo tu? E FDD, EKR? GUE? ELS? Če imate kratko vprašanje, ELS? Na to GUE, e FDD in EKR? In pa gospa Kuneva, izvolite. Bomo začeli kar z vami, gospa Kuneva. Ah, Hvala lepa. Zagotavljanje pravic delavcev. je civilizacijsko vprašanje. Ne moremo imeti napredka na račun zdravja in varnosti delavcev. Naša civilizacija, naše države so preživele zelo težke trenutke, imeli smo boj za pravice delavcev in zdaj se to obrača proti nam. In zato je zelo pomembno, da smo se odločili, da bomo problematiko dela na, črto, na črno osvetlili na evropski ravni. Ampak to je samo začetek. Evropsko sodelovanje, izmenjava dobrih praks je gotovo nekaj, kar bo lahko pomagalo nacionalnim organom, da bodo izvajali svoje politike. Predvideti pa moramo tudi preprečevalne ukrepe in ukrepe za zagotavljanje učinkovitega boja proti temu pojavu. Delodajalci, ki ne želijo sprejeti zavezujočih ukrepov glede varstva in uh, varnosti svojih delavcev, uh, se v bistvu spuščajo v nelojalno konkurenco, ki eh, škodi tistim podjetjem, ki zakonodajo spoštujejo. Te platforme so izredno pozitivne. Zelo veliko se lahko naučimo iz izkušenj, ki se tu izmenjujejo. Eh, pazljivo moramo spremljati tudi status opazovalcev, ki, se, ki je predviden v predlogu komisije. Evropski parlament pa bo tudi moral imeti možnost, da pove svoje mnenje o programu, ki se uvaja s to novo platformo. Eh, Sedaj pa dajem besedo gospodinu. EPP Romani Tont EPP Yes maybe a short comment if you allow me um, Torej, hvala lepa, spoštovani kolegi, vsi za priložnost, da nekaj kratkega rečem tudi na to temo. Uh, pozdravljam seveda te cilje, ki so zmanjševanje dela na črno v vseh državah članicah in seveda tudi način, kako bi lahko skupaj prispevali k temu, da bo tega dela manj, to se pravi za izmenjavo podatkov med posameznimi državami, z analizami, za izmenjavo dobrih praks. Pa vendar, jaz mislim, da je zelo pomembno, če želimo skupaj doseči uspeh, da se zavedamo nečesa. Če ne bomo pravilno in skupno opredelili, kaj delo na črno sploh predstavlja v posamezni državi članici, to se pravi, da bomo našli neko bolj egzaktno definicijo dela na črno, potem bomo ta cilj težko dosegli. Hkrati bi pa v zvezi s tem opozorila še na nekaj, kaj je glavni vzrok za delo na črno, je tudi najbrž različno po posameznih državah ampak verjamem, da je v večini držav glavni vzrok za delo na črno pretirana obremenitev dela. Pretirana obremenitev dela. In seveda, še enkrat, če želimo doseči uspeh in rezultate na tem področju, bomo morali narediti in predlagati tudi nekaj na tem, kako, na kakšen način in katere vzroke je treba odpravljati. Eh, samo še zadnja beseda glede samozaposlenih, ki me je nekako navdala na to, da, da jo tudi omenim, ker je v, v tem dokumentu tudi omenjeno, ni vedno tako, da si samo zaposleni sami želijo postati zapos, samozaposleni z namenom, da se bodo izogibali plačilu davkov. Veliko krat je problem tudi v tem, da jih v to silijo delodajalci, ki ne želijo plačevati prevelikih bruto plač, to se pravi, da se izogibajo temu, da bi delodajalci odvajali preveč denarja v proračun, v državne blagajne in bi seveda zato za zaposlene ostalo manj. Skratka, treba je gledati problem samozaposlenosti tudi z drugega zornega kota. Hvala lepa. Thank you, Madam Harkin, from the ECR group. Gospa Harkin, uh, skupina RKR. Ja, pišem se McIntyre. Hvala za besedo. Najprej se zahvaljujem vsem govornikom, ki smo jih slišali danes do povdne in tudi poročevalcem. Mikrofon, prosim. Pozdravljam idejo o tem, da bi imeli platformo za izmenjavo najboljših praks in informacij in da bi na ta način razvili boljše razumevanje eh, dela na črno imamo jasno definicijo komisije, da je delo na črno vsakršna plačana dejavnost, ki je zakonita po svojem značaju, ampak ni prijavljena javnim oblastem. Se pravi, nezakonite dejavnosti niso v obsegu tega direktiva. Gre torej za zakonite dejavnosti, ki pa niso prijavljene. To je resen problem, ki zadeva vse države članice. Zlasti gre za problem izogibanja plačevanju davkom in tudi gre za prevare pri prejemanju prispevkov. Vendar pa se to ne ustavi pri samo tem, to predstavlja tudi negativno in nezakonito konkurenco napram tistim podjetjem, ki poslujejo zakonito. Ehm, Razsežnost dela na črno se zelo razlikuje od države do države, zato ne moremo za vse uporabljati istega pristopa. Nekatere države članice bodo imele večjo korist kot druge od te platforme. Jaz tukaj predstavljam eh, regijo West Midlands iz Združenega kraljestva in jaz želim zagotoviti, da bomo dobili dobro urednost za denar naših dokoplačevalcev. Vem, da je v moji državi razsežnost tega problema veliko manjša kot v drugih državah. Zelo zanimivo se mi je zdelo, ko je Business Europe govoril eh, o tem, da je treba znižati stroške prijavljenega oziroma zakonitega dela. V nekaterih državah to traja 4 dni, v drugih državah pa traja 14 dni, če želiš prijaviti delavca. In to že samo po sebi pomeni uh, velike stroške. Zakonodajo je treba izvajati, istočasno pa moramo zagotoviti, da bomo imeli dobro zakonodajo, kjer je to možno, zato da uh, bodo lahko delavci tudi delali v skladu za to zakonodajo. Skrbi me informacija iz dokumentov sveta, eh, ki predvideva neomejen seznam pobud, ki pa bi bil zavezujoč. To se mi ne zdi dobro. Jaz se zauzemam za pristovolen pristop in na ta način eh, bi to lahko podprli tudi vsi. Hvala lepa, zmanjkuje nam časa. Ali je tukaj kakšen predstavnik skupine Alde? Ne, potem pa dobijo besedo poročevalci v senci. Tiziana Begin iz EFDD. Hvala. Ehm, la lotta al lavoro sommerso è senza dubbio una battaglia giusta e importante. Hvala lepa. Ukrepanje proti delu na črnem je zelo pomemben problem v državah članicah, kaj ti predstavlja tudi velike stroške. In ravno zato, ker je ta problem tako resen, moramo razumeti, ali, ali bodo ti ukrepi imeli pozitiven učinek. Veliko je mednarodnih platform za soočanje s tem problemom in zato obstaja tudi uh, tveganje podvajanja dela. No, kaj bi torej to moralo doprinesti naših državljanov, e, glede na proračun, ki je omejen, pa bi moral vendarle pripeljati do dosegljivih rezultatov. Tako da upam, da mi bo komisija lahko odgovorila, koliko pogosto se bodo srečevali e, predstavniki te platforme, kdo bo tukaj dejansko sodeloval in na kateri ravni. In ali bo komisija e, sodelovala pri tem, tem kot aktivni udeleženec ali samo kot um, nek zunanji opazovalec. Bistveno je, da pridemo do konkretne rešitve in zato potrebujemo te odgovore. Potrebujemo to, da bodo v naši Evropi naše vlade začele delovati in ne samo govoriti. Hvala. Hvala v imenu zelenih. Teri Ranke. Thanks for giving me the floor. Hvala lepa. Hvala lepa za vse informacije, za vse predstavitve. Po našem mnenju je nujno okrepiti boj proti delu na črno kaj lahko tukaj naredi Evropska unija. Mislim, da koordiniran pristop ne bo pomaga samo tistim državam, kjer je ta problem zelo razširjen, ampak bodo od tega imele korist vse države članice, kajti boj proti delu na črnem prinaša koristi vsem državam članicam. To namreč krepi socialno in gospodarsko situacijo. Tukaj moramo zagotoviti resnično unijo. Tukaj To mora biti naš končni cilj. Veliko pomembnega že je bilo povedanega, samo nekaj bi izpostavila, če smem. Mislim, da moramo biti zelo previdni. Dela na črno ne moremo izkoristiti za to, da bi nižali sedanje standarde dela, ko gre recimo za varnost na delu. V preteklosti smo videli, da imajo zlasti države z uh, učinkovitim uh, socialnim sistemom in sistemom uh, zavarovanja, so tiste, ki imajo nizko stopnjo dela na črno. Zato ne smemo problema dela na črno izkoriščati za nižanje standardov dela. Imam pa še eno vprašanje. Na začetku smo na hitro omenili, da je seveda kriza močno vplivala tudi na pojav dela na črno. Morda bi gospa Green lahko nekaj več povedala o tem, kakšni so bili učinki, ali je prišlo do močnega porasta in kaj bi lahko naredili za to, da bi eh, omejili te učinke. In pa drugo vprašanje, povedali smo, da so žrtve dela na črno, zlasti ranljive skupine na trgu dela in govorili smo o možnostih preprečevanja. Kaj lahko naredimo za to, da zaščitimo te ljudi? Tukaj govorimo o brezposelnih, o mladih, kako bi lahko to vključili v ukrepe preprečevanja, ki jih predvideva ta platforma. Hvala lepa, ali obstaja še kakšen poročevalec v senci, ki ni uspel zastaviti vprašanja? Ne, potem moramo tukaj Mm, končati našo razpravo. Gospa Green bo lahko odgovorila na vprašanja, ki jih je dobila. Mm, zato ima na voljo samo nekaj minut, zato da prosim, da se na hitro odzove na vprašanja, ki so bila zastavljena. No, seveda ne bom mogla odgovoriti na vsa vprašanja. Bom pa z veseljem skušala bolj podrobno odgovoriti nekaterim poslancem, ki so vprašanja postavili. E, želela bi povedati samo naslednje. Predlog komisije imamo seveda na mizi, vendar um, svet uh, mora na tem še delati. Tako da um, splošni pristopi bi sicer sprejet v okviru italijanskega predsedstva pred nekaj tedni. Zdaj pa uh, čakamo na delo uh, naprej, na delo s poročevalcem v Evropskem parlamentu, tako da bomo lahko uh, prišli do rezultata, kot smo si želeli v letu 2015. Ampak trenutno je zadeva v svetu. Uh, in seveda s pomočjo vašega odbora znotraj trialoga bo treba bolj natančno opredeliti določene točke tega predloga. Kar zadeva same opredelitve, mislim, da. Mm, ni nobenega razloga, da bi skrivali, da razprava še poteka in da platforma lahko k temu veliko prispeva. Mi smo predlagali neko izhodišče, kot je bilo to povedano. In Zato bi želela povedati, da se ne ukvarjamo z nezakonitimi dejavnostmi, kot je eh, preprodaja droge, pranje denarja in tako naprej, čeprav je res, da v nekaterih primerjih eh, nezakonite oblike dela eh, lahko tudi povežemo z nekaterimi oblikami nezakonitega delovanja. Vsekakor pa Eh, upoštevajte, da, je, da se komisija zaveda tega, da so med državami članicami razlike, različne izkušnje, različni okviri in da nameravamo še naprej tesno sodelovati s strokovnjaki iz različnih držav članic, zato da bomo laže prišli do natančnejše opredelitve nezakonitega dela eh, in v nadaljevanju do bolj učinkovitega določanja strategij na tem področju. Eh, menimo, da je pri tem potrebno zagotoviti sodelovanje vseh držav članic, zato da bomo lahko upoštevali vse dosedanje izkušnje, seveda ob upoštevanju tudi razlik med njimi, kar pa ne pomeni, da tudi platforma sama ne bi mogla opredeliti prednostnih nalog v svojem delovnem programu in da lahko določene dejavnosti vsaj na začetku začno potekati v, sodelov, v sodelovanju s strokovnjaki in z različnimi akteri iz različnih držav članic. Kar zadeva same cilje te pobude, zapisani so v našem predlogu in to je boljše uresničevanje nacionalnega in evropskega prava, nujnost zagotavljanja kakovostnih formalnih delovnih mest, vključevanja na trg dela, socialnega vključevanja in sicer preko treh ciljev izboljšanje sodelovanja med različnimi organi v državah članicah, izboljšanje tehničnih zmogljivosti za obravnavanje čezmejnih eh, vidikov nezakonitega dela in ne nazadnje tudi povečanje občutka v državah članicah, da gre za nujno področje, eh, ki ga je treba obravnavati kot nujnega, če želimo zajeziti nezakonito eh, delo. Hvala. Mislim, da nimamo več veliko časa, kajti ostali bomo brez tolmačenja, zato bi se eh, vsem zahvalila, da so prišli na našo sejo. Upravičujem se tistim članom odbora, ki niso uspeli postaviti, v, postaviti svojih vprašanj. Veliko jih je bilo, ki sta zalili zastaviti vprašanja o delu na črnem. Seveda bomo v parlamentu nadaljevali z delom, tako da bomo lahko pripravili dobro poročilo o, tem, o tej temi. Hvala lepa vsem skupaj, hvala lepa govornikom in hvala lepa za vprašanja, ki ste jih zastavili. Še enkrat se opravičujem, da niste vsi dobili besede. Nadaljevali bomo popovdne z novimi razpravami, novimi uh, gosti. Tako da se vam zaenkrat zahvaljujem.